So, so, so, kolegin, kol Tako, drage kolegice in kolegi, prisrčno dobrodošli, sončno ponedeljkovo popovdne in v dvorani De Gasperi in ne na trgu Luksemburg. In jaz se že zelo veselim, glede dnevnega reda, ki ga imamo pred seboj. V skladu z dnevnim redom. To imamo. Rad bi vas opozoril na dve dejavnosti, ki smo jih sami sklenili in sicer 19. aprila naslednji teden pri sestanek z nacionalnimi parlamenti v zvezi z temo varstvo podnebja. In mi bomo s kolegi iz nacionalnih parlamentov razpravljali o tej temi v zvezi z naslednjo podnebno konferenco. Sklenili smo tudi, da bomo organizirali. De glavnico v zvezi z direktivo Zvezo 3. Eh, od 14 do 16.30 v eh, prostoru Jan 6Q2. Upam, da bo čim več kolegov prišlo na to prireditev. Davis, prosim torej eh, želim, da posredujem naslednjo informacijo in sicer konferenca predsednikov je razpravljala tudi o tako imenovanih koalicijskih omizijih. Od marca naprej naj bi politika parlamenta bila ta, da eh, je svet prepočasen pri sprejemanju zakonodaje in pri upoštevanju teh omizij v zvezi s tem. Prejšnji teden smo v Štrasburgu v okviru odbora za kmetijstvo predlagali nekaj, kar bi, eh, kar bi eh, vključevalo tudi tako imenovane eh, koalicijske korelacijske razpredelnice. Torej gre za te korelacijske razpredelnice, ki jih je treba upoštevati v prihodni zakonodaji. Sedaj pa eh, v nekem eh, poročilu poročevalec predlaga, da se tega ne upošteva in mislim, da nismo eh, upoštevali splošnega političnega vidika, ki je bilo sprejeto v zvezi s tem. In zato želim, da se članom odbora pove, kakšno je stališče konference predsednikov v zvezi s temi korelacijskimi razpredelnicami. Da ne bomo v tem uh, odboru glasovali drugače, kot je pravzaprav splošno načelo v vseh odborih in v vsem delu. Tonzec. Jaz eh, predlagam, da bomo to naredili jutri na zestanku koordinatorjev in o tem tudi razpravljali. Prisrčno pozdravljam v naši sredi eh, gospo Sofij Okoni. Dobr dan, gospa. Nova članica v našem odboru, zdaj ste vi v tem našem lepem odboru za okolje. Uh, prisrčno dobrodošla, dosti uspeha. Zdaj smo že pri tretji točki. Sprejetje zapisnikov in sicer 7. marca in 24. in 26. januarja. Če ni nobenih pripomb, je to potrjeno. Četrta točka dnevnega reda tematska strategija o preprečevanju in recikliranju odpadkov. Mi smo se na sestanku koordinatorjev dogovorili, da bomo povabili komisijo, da lahko govorimo o tej temi in zdaj dajem besedo gospe Solida Blanko, direktorica v generalnem direktoratu za to temo. Izvolite. Uh, Hvala, gospod predsednik. Hvala odboru za to, da je povabil komisilo, komisijo, da predstavi najpomembnejše usmeritve v zvezi s tematsko strategijo. 19. Eh, januarja je bilo sprejeto to poročilo in posredovano drugim institucijam. In sicer gre za poročilo o strategiji, ki je bila sprejeta decembra 2005 kot ena od sedmih strategij v okviru šestega okoljskega akcijskega programa. Glavni cilj te strategije je bil, da bi postali družba recikliranja, da bi uporabljali odpadke in da bi ustrezno eh, ravnali z odpadki in zviri. Poročilo, ki ga imate med, pred sabo, je povzetek glavnih akcij, ki jih je izvedla komisija za izvajanje te strategije. Drugi del pa zajema analizo glavnih eh, posledic te strategije tako pri eh, eh, nastajanju odpadkov, kot tudi pri ravnanju z odpadki in predvsem so tudi predlogi za nadaljne akcije. Razen tega poročilo vsebuje tudi dobre statistične podatke tudi eh, po posameznih državah članicah v prilogi. Želim vam nakratko predstaviti glavne vsebine glavnih treh delov poročila, torej kar zadeva akcije, ki jih je sprejela komisija za izvajanje tematske strategije za recikliranje odpadkov, tu je komisija od 2005 eh, se zelo potrudila za poenostavitev zakonodaje, ki je bila sprejeta po sprejetju strategije. Glavna ilustracija tega je sprejetje revidirane direktive o odpadkih iz leta 2008, ki je poenostavila in poenos, po, um, jasnila, kako naj se ravna z odpadki gre, predvsem tudi za zavezujočo hierarhijo ravnanja z odpadki in države članice morajo izdelati načrte za ravnanje z odpadki in sicer do leta 2013. Dodatno k ti zakonodaji je bil postavljen tudi center za odpadke pri Eurostatu in tudi eh, referenčna platforma za življenski cikl eh, odpadkov. Novi cilji za odpadke, predvsem za eh, odpadne, odpadno električno od, opremo, je vključena v pregled direktive o tem, Eh, trenutno poteka je, oziroma je bilo prvo branje in pripravlja se drugo branje za sprejetje te direktive. Če si ogledamo probleme v zvezi z odpadki, vam želim podati nekaj komentarjev, kar zadeva ustvarjanje odpadkov in eh, eden od glavnih ciljev je, da se zmanjša uh, Eh, obseg nastajanja odpadkov, torej poročilo, ki je bilo sprejeto lani junija, je ka, pokazalo, da se je stvar rahlo izboljšala. Moramo pa priznati, da se je kljub temu povečalo eh, nastajanje odpadkov v vseh državah članicah, vendar je to povečanje eh, Eh, bilo po stopni, ki je nižja od rasti BDP-ja. Se pravi, da je prišlo do ločevanja med eh, ustvarjanjem eh, odpadkov in rastjo BDP. Žal nismo. Torej, od 2008 je sicer prišlo do rahlega zmanjšanja odpadkov in to moramo seveda tudi še spremljati naprej, kajti moramo Eh, si ogledati, ali je to že pravi trend ali pa je to samo odraz ekonomske krize, ki se je začela prav v letu 2008. Trend pri eh, zmanjševanju oziroma, da je rast BDP-ja večja kot je rast eh, odpadkov, seveda so razlike po posameznih državah kar zabiva nastale odpadke po gospodinstvih v posameznih državah članicah. Povprečje v Evropski uniji na odpadkov na gospodinstvo je malo več kot 500 kg, to je pozitivno, če se primerja z ZDA, kjer eh, ustvarjajo 750 kil, kg odpadkov, ampak velike so razlike med državami članicami od 300 eh, kg do približno 800 v najbolj v tistih državah, kjer pač nastaja največ odpadkov. Eh, seveda je odvisna tudi, je odvisno tudi od ukrepov lokalnih oblasti. Samo Nemčiji je doslej res uspelo zmanjšati odpadke iz gospodinstv na nacionalni ravni in sicer v desetih letih približno za deset odstotkov, kar zadeva ravnanje z odpadki. Je, se je povečal obseg recikliranja. 2008 so ocenjevali, da je 38 odstotkov odpadkov recikliranih in to kaže napredek v primerjavi z 2005 letom, ko je ta delež bil za 5 odstotkov nižji in 18, uh, eh, za 18 odstotkov uh, ni, nižji kot, višji kot 1995. leta, kar zadeva recikliranje. Torej, manj je, več je bilo recikliranja in manj odlaganja v odlagališčih. Torej, od 2005 na 2008 se je to zmanjšalo na 40 odstotkov oziroma od 1995. leta se je eh, to zmanjšalo za 65 odstotkov odlaganja. Vendar pri, eh, tudi tu obstajajo bistvene razlike med državami članicami, kar zadeva uspešnost. Nekatere so praktično eh, prenehale z odlaganjem na odlagališčih, nekatere pa še vedno uh, uporabljajo to kot glavni postopek uh, ravnanja z odpadki. Seveda smo začeli z analizo, zakaj prihaja do teh razlik v uspešnosti in prišli smo do zaključka, da je odvisno od kombinacije ukrepov, ki so bile sprejete, torej eh, spodbude, davčni ukrepi, eh, potem tudi vzgoja, Eh, v smer eh, družbe recikliranja, kar zadeva eh, cilje za prihodnje, je poročilo identificiralo določene trende za prihodnjo politiko ravnanja z odpadki v Evropi. Prva, je, prva zadeva se navezuje na učinkovito rabo virov in Zato je ponovna raba in recikliranje na vsak način potrebno, da bo mogoče tudi izpolnjevati eh, povpraševanje po tem, kajti v celem svetu se bo to zelo povečalo, povpraševanje po tem. Potem potrebno je tudi, da se poveča delež eh, Eh, materijalov, ki jih je možno reciklirati na trgu. Evropska politika to zadevno lahko podpira tak pristop. Ambiciozni cilji, ki si jih je Evropa zadala sama z znižanjem toplogrednih plinov, na področju toplogrednih plinov, je možno doseči tudi z boljšim ravnanjem z odpadkom, s odpadkov, s tem, da manj odlagamo na odlagališčih in s tem bi lahko eh, med 19 in 31 odstotkov lahko prispevali tudi k zmanjšanju emisij CO2 do 2020. Torej eh, gre predvsem za zmanjšanje eh, gospodinskih odpadkov, potem reciklirani material ima velik potencial za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov prihodnja politika na tem področju mora biti povezana tudi z okoljskimi posledicami posameznih materialov. Torej, treba je vedeti, kakšne posledice ima posamezni material za okolje v celotnem življenjskem ciklusu. Zato je treba eh, bolje kvantificirati te okoljske posledice. Torej, gre za to, da se razvijajo bolj okoljsko prijazni in trajnostni materijali. Kar zadeva izvajanje, ostaja izvajanje seveda ena, eden ključnih ciljev. Izvajanje strategije. Treba je povečati izvajanje v državah članicah. 2009 imamo še vedno 20 odstotkov uh, kr, kršitev, kar zadeva odpadkov. Uh, torej eh, seveda nočemo držav članic nekako kaznovati samo z ustreznimi postopki zaradi kršitev, temveč želimo jim predvsem pomagati, pomagati z izkušnjami, ki jih imajo države članice, ki so uspešne na tem področju. Seveda moramo storiti več, ampak so določene težave, ki so povezane z tem, da je tudi premalo uh, strokovnjakov za to humanih virov. Ob koncu, gospe in gospodje, gospod predsednik, torej treba je konsolidirati ravnanje z odpadki na eni strani in treba je po drugi strani to bolje povezati z drugimi ključnimi politikami. To smo poskusili te uh, izzive pretvoriti v praktične akcije, ki jih bo sprožila komisija, vendar jih morajo prevzeti države, države članice in jih izvajati. Torej, um, treba je povezati um, uspešno izkoriščanje virov z uh, ravnanjem z odpadki, ti dve zadevi sta tesno povezani, potem uh, gre predvsem tudi za ustrezno oblikovanje materijalov, torej za eh, tako imenovani dizajn materijalov, kjer si bo to treba podrobno ogledati in v našem generalnem direktoratu za okolje eh, smo začeli tudi s tako imenovanim partnerstvom za surovine, potem treba je cilje glede recikliranja eh, doseči v, v skladu s eh, direktivo in sicer do leta 2014 in treba je predvsem poskrbeti tudi za ustrezno konsistenco evropske zakonodaje in seveda bomo spremljali izvajanje direktive o odpadkih eh, in sicer kako so, te, kako so cili izvedeni v nacionalnih načrtih, predvsem načrtih za preprečevanje nastajanja odpadkov država. Članicam bomo pomagali tudi eh, eh, s finančno pomočjo, če bo to potrebno. To je bil kratek povzetek eh, vsebine poročila, seveda pa bomo radi odgovorili na vprašanja, če so kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem. Najlepša hvala. Ja, Najlepša hvala, gospa Blanko, za to predstavitev poročila. Odpadki so zelo pomembna tema na dnevnem redu eh, okoljske politike, vpliva seveda tudi na varstvo podnebja in tako dalje. Trije so se prejavili za besedo, prvi je Florenc. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, šarmantni gospej iz komisiji, dajem prav samo v dveh točkah. Nažalost, eh, sem slišal pri generalnem direktoratu za okolje, da eh, obstaja pomankanje sodelavcev in da za preverjanje eh, izvajanja evropskih predpisov nimajo dovolj kadra, se pravi, da tega ne morejo sploh upravljati. Druga stvar je, in eh, to je na vsak način težka tema, in države članice imajo mm, precej različne predpise, Eh, glede udejanjanja teh eh, zadev. Eh, drugače pa vam moram priznati, da politika odpadkov je nekaj, kar že nekaj let spremljam in to je za mene zelo tragično, kar se dogaja. To počrtujem. Razlike v starih državah članicah med Nemčijo in Francijo ali Nemčijo in Anglijo so večje kot razlike med Nemčijo in Bolgarijo. Stare države članice eh, udejanjajo sicer to okvirno eh, direktivo, ampak skušajo najti eh, vrzeli, eh, ker opredelitev pristojnosti je še vedno v rokah držav članica. Eh, E, če razmislimo, kakšne so razprave v svetu ministrov, e, če govorijo o politiki surovin, na zadnjem sestanku so vsi ploskali in rekli, da, da, da, vse pomembno in moramo pospešiti. Eno uro pozneje je isti ministerski svet eh, glasoval o elektronskih odpadkih in niso se mogli zediniti o nekaj osnovnih načel v Evropi. Jaz mislim, da države članice bi dejansko se morale pogledati v ogledalo in videti, eh, kje so ti velikanski deficiti, ki jih je potrebo izravnati. To ni umetnost to dokazati. Komisija, sodelavci si pulijo lase, ko vidijo, kaj države članice delajo. Jaz, na primer, pogrešam, da komisija danes ni predlagala direktivo o odlagališčih. 20 let nimamo uspeha na tem področju in seveda ni možno v eni minuti potem se urediti. Jaz mislim, da moramo dejansko več delati na tem, da ne smemo imeti samo kratkoročnih ciljev, moramo razmisliti o dolgoročnih ciljih in eh, fleksibilnost. Eh, tu delajo vsi, kar hočejo, zato ker nimamo natančnih definicij. Torej, gospod predsedujoči, celo v Nemčiji se stvari potiskajo sem pa tja. Jaz moram reči, da tudi mi nismo sprejeli jasnih predpisov. Torej, gospod predsedujoči, To je negativno, zato moramo podpreti komisijo, imajo vse moje simpatije, da končno hočejo nekaj urediti, poenostaviti, da ne bomo imeli 20 različnih dokumentov. E, ampak najbolj pomembno je bilo, da udejanimo to, kar smo že zdavnaj sprejeli. Hvala, to bomo naredili. Vitorijo Prodi, Vitorijo, ti si na vrsti. Tri, jaz. Yes. Tri minute. Hvala. Hvala predstavnici komisije za to poročilo. Vendar bi želel podati tudi nekaj predlogov, predvsem, da bo državljanom jasno, da ne gre za odpadke, temveč za vire. Torej, in tudi pri ločenem zbiranju dovoljujejo tehnologije, da se ve, uh, da uh, se s tem lahko ustvarijo dodatni viri in da je to nekaj eh, pozitivnega. S tem se lahko tudi zmanjša uh, primarno pridobivanje in to naj bi se odražalo tudi v davkih, naprimer v nekem popustu, tako da bi um, državljani vedeli, da uh, so ti odpadki pravzaprav nekaj, kar je nekaj vredno v življenjskem ciklusu, da če se to ustrezno uporabi in v skladu s hierarhijo odpadkov, potem eh, to lahko pozitivno izkoristimo. Hvala. Ehm. Hvala. Chris Davis. I, uh, eh, Torej, jaz eh, moram ponoviti, kar je povedal Karl Heinz. Eh, in sicer kar zadeva izvajanje zakonodaje, to je zelo površno. Nekatere države sicer kar dobro izvajo, nekatere pa na mizern način. In zadnji, predlu, zadnjo, kar smo slišali, naprimer Italija, tam vidimo, kako slabo lahko stvari potekajo. 2009 je komisija predlagala, idejo, da bi imeli agencijo za izvajanje eh, politike odpadkov. Torej, jaz sicer nisem načeloma za nove agencije, ampak argumenti, ki so vključeni v dokumentu, ki to predlaga, so prepričljivi. In z ozirom na težave, ki jih ima Evropska unija pri izvajanju postopkov kršitev, bi mogoče taka agencija lahko prispevala k uspehu? Zakaj komisija ni ustrajala na tem predlogu? Ali zato, ker eh, je vedela, da bo odpor v svetu in to bi spet dokazalo, da je komisija pač tako meni, če je svet tako in tako proti, potem se ne bomo nadalje posvečali tej uh, ideji. To bi me zanimalo, zakaj se niste naprej ukvarjali s tem. Mm, Hibner, zadnje vprašanje. Do, eh, prijav, dzisiaj... Torej Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Poročilo, ki smo ga danes slišali, jasno kaže, kako težko je eh, obravnavati to temo eh, ravnanje z odpadki. Mi smo to malo zgubili izpred oči v naši gospodarski politiki. Države članice enostavno ne razumejo, da gre tukaj za gospodarstvo. To ni samo obremenitev, temveč mi imamo tu aktivnosti, ki so lahko spodbudne tudi za gospodarstvo. In uh, težko je uh, najti investicije. Obstajajo tudi težave, za ureditev novih odlagališč. Jaz mislim, da je čas minil. Mi potrebujemo dobre tehnologije. Stvar ni več takšna, da bi e, enostavno odlagali odpadke. Kaj nam kaže ta poročilo? Mi smo sami nasprotniki pravnih predpisov, ki smo jih sprijeli. Številne države teh predpisov niso udejanjile in številni kolegi so danes na to tudi opozorili. Opozorili na to, da smo sklenili, sprejeli evropske predpise, države članice pa tega ali ne udejanjajo ali pa če ga udejanjajo, enostavno tega ne delajo dosledno. E, opazili smo torej, da obstaja tok odpadkov med posameznimi državami članicami. Nekatere države članice, če ne bodo eh, priredile teh predpisov, se ta, ti odpadki uvažajo in izvažajo. In to je seveda problematično. Mi se moramo zavedati tega, da družbeni nadzor eh, ni tako dober. To se pravi, mi bi morali v državah članicah zahtevati, da se nadzoruje ravnanje z odpadki v zvezi z predpisi eh, smernice oziroma direktive. Hvala. Kritiko ste slišali, tudi ena, dve vprašanje, zato prosim za odgovor. Hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti za podporo, ki jo je izrazil gospod Florenc z delu komisije. No, prioriteta je seveda izvajanje, vendar strinjamo se z gospodom Florencem, da je stopnja izvajanja in razlike med državami članicami so ogromne. Eh, seveda organiziramo prireditve za ozaveščanje v državah članicah. Tudi v preteklem letu je bilo veliko takih prireditev, tako da bi tiste države, ki dosegajo dobre uspehe s svojimi strategijami, da delijo te izkušnje z drugimi, vključno tudi z schemami odgovornosti proizvajalcev, potem tudi kar zadeva davke eh, pri zbiranju odpovedi odpadkov, vendar res je, da je primankljaj pri izvajanju znaten in tudi zamude v državah članicah pri prenosu zakonodaje so znatne. Naprimer, eh, direktiva o ravnanju z odpadki, tu lahko rečemo, da je rok za prenos bil konec prejšnjega leta, decembr 2010 in doslej je samo pet držav članic eh, obvestilo o popolnem prenosu direktive. Osem držav o delnem pre, je obvestilo, da so to delno prenesli v svojo zakonodajo. Ehm, seveda to preverjamo in ugotavljamo, da so zamude in zato bomo morali še naprej spremljati to zadevo in tudi izvesti postopke zaradi kršitev. Kar zadeva na to, to kar je povedal gospod Prodi, želim povedati, da poskušamo spremeniti miselnost v državah članicah, eh, torej da na odpadke ne bi gledali na nekaj, kar je treba odstraniti, temveč kot nekaj, kar se lahko uporabi kot vir. In eden od glavnih ukrepov je uh, ta, da smo uh, sprejeli merilo za prenehanje statusa odpadka, naprimer za kovino. Uh, in zadnji korak v komitološkem postopku za ta pomemben ukrep, ki je tudi strateško pomemben, torej to je že izvedeno v komitološkem postopku. Se pravi, da sedaj imamo pravila, kako uh, izkoristiti te materijale ponovno kot novo surovino. Kot surovino. Uh, kar je zadeval, povedal gospod Davis o agenciji za odpadke, mu želim povedati, da komisija ni opustila ideje eh, vzpostaviti tako agencijo za ravnanje z odpadki. Izvedli smo analize, študijo izvedljivosti za tako agencijo. Prva taka študija je bila izvedena 2009-2010, smo pokazali na pozitivne rezultate in od takrat naprej eh, ocenjujemo izvedljivost take nove strukture. Vemo, da mor, potrebujemo zelo jasne predloge, ki bodo podprti z analizami tako da bomo prepričali tudi tiste, ki so proti takim, ag taki agenciji. Trenutno kvantitativno, an kvantitativno analiziramo eh, kvantitativne pred, eh, ekonomske prednosti eh, izvajanja strategije v vsej Evropi in to število bomo uporabili potem za analizo eh, stroškov in koristi. Torej, končni rezultati eh, priča, so, jih pričakujemo za eh, konec jeseni 2020. 2011. In na osnovi teh rezultatov bomo eh, potem pripravili ustrezen predlog. Torej, prepričani smo, da naprimer to, kar se je pred kratkim zgodilo na Mačarskem, kaže, da potrebujemo boljšo zakonodajo, predvsem, če so taka odlagališča tudi nevarna za uh, okolje ali tudi za ljudi ali če imajo čezmen vpliv. In ob koncu še nekaj informacij, predvsem v zvezi s, tem, s temi čezmenimi pošiljkami odpadkov, ki je tudi pomemben del vprašanja gospe Hübner, moram povedati, da je poročilo pokazalo, da inšpekcije in kontrole Eh, poš, eh, teh pošiljk, da so razlike v teh kontrolah med državami članicami. In tudi tu so določene pomankljivosti. Zato potrebujemo še več izmenjave informacij o zaviščanju, tudi smirnice o eh, tem, kdo je na nacionalni ravni eh, Eh, pristojn za to, potem kako razlikovati med elektronskimi odpadki in proizvodi, ki, še, ki jih je še možno uporabiti in tako naprej. Predvsem velja to za elektronsko opremo in to naj bi postalo tudi pravno zavezujoče. Potrebujemo dodatne smirnice razlikovanja med eh, vozili, in, torej vozili, ki so še delno uporabi oziroma taki, ki niso in ki so nevarni. Um, torej delamo vse, da bi uh, olajšali izvajanje te direktive. Zadnji vidik je ta, da smo sedaj obrnili dokazno breme, se pravi tisti, ki izvažajo, morajo dokazati, da gre dejansko za odpadek. Seveda pa moramo še naprej uh, narediti napredek in upam, da bom že kmalo lahko tudi v tem odboru poročala o nadaljem napredku. To je bila pomembna tema, pri tem moram ostati. Slišali smo, da je torej so pomakljivosti v izvajanju. E, potrebno je to torej države članice na to opozoriti. Posebno težavna je situacija v Kalabriji, v Italiji. E, tu obstajajo velike deficiti. Nažalost, moramo nadaljevati. Ob četrti uri pride komisar Oettinger, hoti imamo zelo malo časa za naslednjo temo. Tu gre za izzetje iz predpovedi karmija v prenosnih baterijah in akumulatorjih. A bi lahko v treh, štirih minutah samo uvod naredili, gospa? Hvala, bom zelo kratka. Pri tej temi želim nakratko opozoriti na kontekst in sicer gre za direktivo iz leta 2006 o baterijah. Ehm, cilj je izboljšati okoljsko učinkovitost baterij in akumulatorjev. Ehm, ta prepoved uporabe kadmija eh, ima določene izjeme in eno iz, ena izjema se nanaša na prenosne baterije v brezžičnem električnem orodju. Sedaj gre za pregled tega izuzetja. To je bilo tudi storjeno lani 2000, torej lani. E, komisija je pri tem izvedla različne ocene in rezultat teh temeljitih analiz je ta, da nimamo dovolj solidnih argumentov in dokazov, da bi eh, odpravili to izuzetje. Eh, sicer je res, da danes zgledajo litijonske baterije in nikel kovinske hibridne baterije alternativa kadmijevim baterijam, vendar je treba povedati, da je tudi eh, možnost recikliranja nižja in eh, čas uporabe krajši pri teh baterijah. Eh, seveda je treba upoštevati okoljske koristi, vendar eh, so posledice v bistvu negotove. Danes ne moremo eh, dokazati, da če bi odpravili to izuzetje, da bi to eh, upravičevalo stroške zato v tej fazi ne bi bilo prav, če bi eh, odpravili to izuzetje eh, uporabe kadmija v tej, eh, teh baterijah, vendar to še ni konec eh, te zgodbe, temveč eh, izvedli bomo tudi oceno življenjskega ciklusa eh, in sicer med marcem in majem lanskega leta smo se posvetovali z zainteresiranimi stranmi. Eh, in vse zainteresirane strani so se odeležile tega posvetovanja. Večina jih je mnenja, da potrebujemo primerljivo analizo življenjskega ciklusa za različne opcije, ki so danes na mizi. Torej, to so tri baterijske tehnologije in sicer nikl, eh, kadmijeve baterije, nikelkovinske hibridne baterije in litijonske baterije. Ti primerjale, primerjave ocene življenskega cikla pa še ni. Oktobra lanskega leta smo se odločili, da bomo izvedli to primerjalno oceno življenskega cikla. Torej, eh, Komisija pripravlja študijo, ki bo končana oktobra letos uh, imeli bomo delavnico junija ali julija z zainteresiranimi stranmi, da, tako da bomo dobili več inputa in da bomo lahko razpravljali tudi o začasnih rezultatih in tudi tam bomo spet lahko bolje upoštevali eh, mnenje zainteresiranih str strani pri tej pomembni zadevi. Če bo ta primerjalna ocena življenjskega cikla jasno pokazala, da je iz tega vidika uh, možno najti alternativo kadmijski tehnologiji, ki bo globalno gledano preko življenjskega ciklusa eh, profitabilna, potem bomo verjetno na začetku 2012 pripravili ustrezni zakonodajni predlog. Hvala, gospod predsednik. Eh. Hvala lepa, gospod Blanko. Davis. Hvala. Komisija pravi, da, korist, da ne vemo, ali so koristi večje od stroškov. Ko sem se pripravljal na to, smislu, da alternative kadmiju niso ustrezne kakovosti, da bi lahko ta orodja tudi delovala. Ampak, če pogledam na spletno stran komisije, potem pravijo, da so alternative v stanju to opraviti. Um, sicer so tudi še toksične alternative, vendar so manj tvegane, kot je uporaba kadmija. Torej, želim obrniti vprašanje komisiji in jo opozoriti na to, da je treba upoštevati tudi previdnostno načelo in komisija je pripravila tudi že dokumente o tem, ali komisija lahko um, dokaže, da bi stroški za uh, odstranitev oziroma odpravo izuzetja bili višji od koristi. At the moment, the commission cannot trenutno komisija ne more potrditi, da bi stroški za odpravo izuzetja bili višji od koristi ali ne, kajti nimamo um, ocene življenjskega cikla, ki bi obsegala um, fazo proizvodnje in tako naprej. In tudi fazo, ko so baterije potem odpadek in potem recikliranje teh baterij. Torej problem je, da kar zadeva nastajanje odpadkov, so določene indikacije, da bi zamenjava kadmijevih baterij z eh, jonsko-litijskimi ali nikelkovinskimi eh, povečalo nastajanje odpadkov in to bi To, to, torej, tako da nismo v stanju, da bi že povzeli določene zaključke, ki ne bi bili kontroverzni. In zato smo se odločili za izvedbo primerjalne ocene življenjskega cikla vseh trih baterij. Ampak sedaj vam ne morem odgovoriti na to. Torej, ne vemo še lobiji so za obe strani, potrebujemo pa solidne, trdne podatke in odločitev mora biti sprejeta na osnovi eh, solidnih znanstvenih podatkov. Teh pa trenutno še nimamo, vendar upamo, da ko bo opravljena ta primerjalna ocena, da bomo imeli ustrezen teren, ki nam bo omogočal sprejeti pravilno odločitev. Hvala. Ja, thank you very much. Najlepša hvala. Zgleda, da vprašanj v zvezi s to temo ni več in to smo torej obravnavali. Zdaj bo verjetno prišel tudi komisar. Should mogoče samo še najavim dve, tri stren, stvari, kar je povezano s eh, tem, kar je bilo prejšnji teden. Vjatn. Bom nadaljeval v Nemščini. Prejšnji teden smo v Bankoku imeli prvo konferenco o varstvu podnebja kot pripravo na Drvin. Kot sem slišal iz komisije, je bilo kot vedno vsebinsko nobenega napredka, skoraj nobenega napredka. Vroča tema je nadaljevanje protokola iz Kijota. Velika razlika, prepad med industrijskimi državami in državami v razvoju v temi Kijota. Naslednje srečanje bo junija v Bonu in tam naj bi šlo za konkretne obveznosti zmanjševanja. Kar zadeva financiranje varstva podnebja, komisija je v petek predložila poročilo o mobiliziranju sredstev za ukrepe za varstvo okolja in sicer to so sredstva, ki jih je treba organizirati do leta 2020. Prepričan sem, da se bomo s tem še večkrat ukvarjali. Naslednji teden bo tako imenovan eh, teden eh, trajnosti, imamo že tako imenovan zeleni teden, gospodar Oettinger je posredoval sporočilo, uh, o inteligentnih uh, števcih. Ampak on bo tak mal prišel, pa bo verjetno to povedal. E, imamo revizijo direktive o e, vrčevanju za energijo in 4. maja bo komisija predstavila svojo novo strategijo o biotski raznovrstnosti. Torej, to je bilo še nekaj informacij. Florenc ima še eno pripombo v zvezi z razpravo o odpadkih. Najlepša hvala, gospod predsedoči, da ste mi dali besedo. Mi smo si bili edini. E, razgovori, ki jih imamo tukaj, ko komisija eh, daje svoje eh, priporočila, ko nam razlaga stvari, a ne bi mogli povabiti eh, ambasadorjev za okolje. Jaz sem prepričan, da poslušajo in da so to informacijo razumeli. Mene je čudno, da danes ni nobenega člana iz uh, zelenih, uh, stranke zelenih, tudi druge stranke niso zastopane. Ne vem, imajo nekaj bolj uh, pomembnega današnji dan. In nadili bomo kratek odmor in ko pride Günter Oettinger, bomo zagotovo slišali zelo zanimive zadeve. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können fort. Tako, spoštovani kolegice in kolegi, lahko nadaljujemo s točko 6 dnevnega reda. Veselje mi je, da lahko pozdravim gospoda komisarja Günterja Oettingerja v našem odboru. Komisar Oettinger, dvakrat ste bili tukaj, vedno takrat, ko se je zgodila kakšna katastrofa lani 5. julija po nesreči oziroma eksploziji naftne ploščadi pred Meksikom pred Mehiko in zdaj po teh nesrečnih dogodkih v, na Japonskem. To današnje zasedanje ni zasedanje v zvezi z katastrofo, ampak redno zasedanje v okviru strukturiranega dialoga po, v sodelovanju komisije s parlamentom. Torej veseli nas še enkrat, da ste tukaj z nami. In Prisluhnili bomo vašim načrtom na področju energetske politike. To je pomembna tema tudi na področju gospodarstva. In zanimanjem bomo prisluhnili tudi člani odbora za okolje. Torej, kolegice in kolege, že zanima, kaj ste nam pripravili oziroma kaj načrtujete za to in prihodnje leto. Vem, da prihajate iz Štrasbura s platforme v Severnem morju. Ähm, Windpark, der dort im Entstehen Veterne platforme in tukaj želimo seveda trajnostno, čisto in seveda si upamo tudi cenovno ugodno energijo v Evropi. Torej, predajam vam besedo in potem bomo naknadno kot vedno zastavljali vprašanja. Spoštovani gospod predsedujoči, Julajnen, spoštovane gospe in gospodje, poslanci in poslanke. V svojem kratkem izvajanju se bom osredotočil na tri teme. Offshore, aktivnosti zveze z zemljskim plinom in nafto, nuklearke oziroma varnost v, na področju jedrske energije v povezavi s Fukushimo in tretjič energetska učinkovitost oziroma kako bomo nadaljevali z energetskim načrtovanjem oziroma načrtovanjem na področju energetike. Tako danes, kot tudi v prihodnje, bomo dnevni red, ki ga, smo ga zastavili v, v, z ozirom na te najbolj pomembne teme, se bomo tukaj posvetovali, torej z ozirom na cilje 2020, notranji trg, tretjič infrastruktura za energijo, predvsem za plin in elektriko, četrtič pripravljalna dela za zunanjo energetsko politiko in mednarodno vlogo te politike in petič potem od maja naprej v različnih diskusijah s parlamentom in različnimi združenji, torej priprava dolgoročne vizije do leta 2050. Danes torej najprej tema ploščadi na odprtem morju. Kar zadeva ocenevanje in konkretne predloge, smo imeli neko predlogo že v oktobru prejšnjega leta, potem smo začeli z razgovori oziroma vodili komunikacijo z evropskimi državljani in bomo nekako ta postopek nadaljevali do 11. maja, vodili smo tudi razgovore z različnimi podjetji, nevladnimi organizacijami na vseh raneh in jasno je, da industrija mora tukaj nekaj postoriti. Podjetja so se strinjala tudi kar zadeva časovnice, da bodo predložila svoje načrte, aktivnosti in da bodo tukaj določeni ukrepi omejevanja. Torej, dobili smo neke ponudbe in jih še pričakujemo tudi v teku letošnjega poletja strani industrije. Kar zadeva vključevanje delo, eh, torej dela različnih parlamentov, Bo komisija poskrbela za to, da se bodo prakse, ki so se, se že izkazale za dobre, veljale v celotnem evropskem prostoru in da bo zagotovljen tudi nadzor nad njihovim izvajanjem. Torej, če imamo neke ukrepe, ki, že, ki so jih že preizkusili v recimo Veliki Britaniji, bomo jih udejanili in izvajali v celotni Evropi. Imamo tukaj želimo vključiti tudi eh, ustrezne direktive o odškodninskih odgovornostih in obstoječe še dodatno izboljšati. Gre za ustrezne ukrepe eh, izobraževanja, usposabljanja. Tukaj je potrebna temeljita prenova. Organi, ki eh, izvaja določene naloge na evropski ravni, morajo te metode upeljati in dosledno izvajati. Metode izvajanja so več jasnosti in več varnosti in vse to je dosegljivo. Prizadevali si bomo za določitev licenc, ki morajo biti dodatno konvergirane. Torej gre za skupno, za izpolnjevanje skupnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati vsako podjetje, ki je zaprosilo za izdajo te licence, ne glede na to, kje v vodah Evropske unije deluje. Tukaj vidim velik potencial za izboljšanje informacijskih, eh, inform, izmenjave informacij. Naj bi bila vzpostavljena centralna evropska služba za posredovanje informacij, za zapolnitev praznih področji in to bi bila lahko skupna rešitev za vse vse organe, ki so vključeni v pripravo predpisov za eh, ploščadi na odprtem morju, želimo tukaj vključiti v ta proces in eh, spodbuditi ustrezno spodbujne zavesti na celotni evropski ravni. Do zdaj enotnih struktur na tem področju nimajo naš interes in našo soodgovornost moramo udejaniti tudi preko meja, se pravi na drugi strani meja. Sredozemski prostor je pokazal, da je varnost v sosednjih regijah prav tako pomembna pri, oceni, pri ocenjevanju um, faktorja varnosti oziroma nevarnosti. Tako želimo tudi po dejanski implementaciji v sodelovanju z evropskimi energetskimi podjetji, kot sem to zdaj na kratko uh, skiciral, eksportirati, torej ponesti tudi v tiste regije, ki naj bi potem skupaj z nami delovale v tem sredozemskem območju. Naši načrti in konzultacije predvidevajo, da, bomo, da bi še pred eh, poletjem podali nek predlog. Tukaj se seveda veselimo in oziroma pričakujemo tudi vašo pozicijo, veselimo se sodelovanja z vami in tudi va, z vašim odborom, Delo se bo potem seveda nadaljevalo tudi še v jesen. Drugič, jedrske zadeve, vprašanja jedrske energije. Kot veste, smo uh, predlagali in dobili tudi nalogo, da izvedemo varnostni test v celotni Evropi. Ta je pokazal, da so tragični dogodki v Fukushimi, ne glede na pozicijo, ki jo ima posamezna država do nuklearne energije, uh, Torej, da imamo eno skupno točko, ki je, da se moramo prizativati za čim večjo varnost evropskih držav na tem področju. Zato smo jim torej, predlagali ta enotni test, ki ga je tudi svet torej, izdal ustrezen nalog in ga je izvedel in je to nalogo upravil, izvedel. Evropska skupina regulacijskih organov za jedrsko varnost in komisija sta to naredili. Pomembno pri tem je bilo, je bilo zagotoviti enotnost in eh, priznanost tega testa tudi v tem smislu, da bi komisija pri nekih navskrižnih preizkusih, pri skupnem izvajanju stresnega testa, izpolnila nalogo, ki jo je dal svet. Trenutno smo v fazi priprave kriterijev za preverjanje oziroma kontrolnih kriterijev za postopanje in si želimo skupno evropsko načelo za delovanje vseh akterjev na tem področju. Torej, želimo doseči tudi tukaj enotnost. Enotni kriteriji, kot naprimer peer use, zahtevajo oziroma pove, pomenijo višanje zahtev in kriterijev in zagotavljajo hkrati popolno transparentnost pri kontrolnih kriterijih oziroma pri izvajanju kontrol ali inšpekcijskih pregledov. Uh, Torej tudi naknadno po izvedbi teh m, mm, pregledov je zagotovljena popolna transparentnost tako z vidika eh, strani parlamenta, nevladnih organizacij in drugih akterjev. S temi testi želimo skupaj s svetom in parlamentom potem te teste analizirati in predložiti poročilo, ki je lahko pomembno za vaše nadaljno delovanje. Po veliki noči načrtujemo srečanje z eh, vključenimi deležniki 15. in 23. maja, pa bomo te kriterije tudi prevzeli. Zato vam predlagam, da se v tistem času po veliki noči in v prvih dveh tednih maja začrtate termin konstruktivni predlogi in dopolnila so dobrodošla. Torej, pobuda za diskusijo in izmenjavo mnen tudi z nevladnimi organizacijami, ki bo sledila izurima vsemi tisti, ki tukaj delujejo po radni dožnosti ali prostovoljno. Ocena varnosti se bo začela z, novo, z novim ocenjevanjem na podlagi predhodno dogovorjene metode in rezultat tega, no, tega novega ocenjevanja bo preda, podan, predložen nacionalnim nadzornim organom in peer use ima po moje potem odločilni pomen, ki bo upoštevalo mnenje tudi nacionalnih nadzornih organov in tukaj bo dana najpomenjša možnost za doseganje skupne evropske avtoritete in za zagotavljanje tega, da bomo v različnih oziroma vseh evropskih državah se tega ocenjevanja Mm, lotili na enoten način. Tako bomo po dolgih letih prišli do tega, da bomo kontrolo, ki smo jo izvajali na ravni podjetij in potem združevali na ravni evropskih eh, nacionalnih nadzornih organov, dejansko tudi poenotili. Svet Evropske unije je komisijo prav tako zaprosil, da obstoječi pravni okvir eh, na področju jedrske energije Eh, dodatno prevetri oziroma preveri. Kot veste, pri, eh, obstaja nova uh, direktiva o jedrski energiji. Do julija letošnjega leta jo je potrebno prenesti oziroma uh, začeti izvajati. Do leta 2014 je predvidena evaluacija te direktive in uh, zdaj smo tu predvideli postopek do konca leta 2011 za materialna vprašanja lahko naredimo tudi tukaj predlog, kako bi evropska direktiva se lahko razvila, poglobila in dodatno izdelala že v naslednjem letu. Ta postopek bo potekal sporedno z, oceni, z oceno rizikov in tveganj in bo služil kot podlaga za nadaljna spoznanja, ki jih bo prav tako treba vključiti v ta postopek. Države članice bodo popolnoma in tudi v skladu z zadanimi roki do konca julija eh, torej prenesle v svojo nacionalno zakonodajo to, to direktivo. Tudi direktiva o odstranjevanju eh, jedrskih odpadkov bo v prihodnosti še pridobila na pomenu. Naše kontrole, naši stresni testi, stresni preizkusi bodo se potem razširili, kot rečeno, tudi iz držav Evropske unije čez me, preko meja Evropske unije navzven. Veljale bodo za Rusko federacijo, vse v eh, pogovorih z njimi smo v to smer, tako tudi za Švico in za Armenijo. Uh, Poleg tega želimo stopiti v pogovore tudi z državami, ki tukaj razmišljajo, načrtujejo, začenjajo z ustreznimi gradbenimi ukrepi, Belor naprimer Belorusija. Želimo si torej po možnosti preko ali širšo kot je samo evropsko partnerstvo, torej partnerstvo tudi z drugimi državami. In tretja točka, energetska učinkovitost naš predlog ste prijeli. Tema energetske očinkovitosti strajno pridobiva na pomenu in eh, se povezuje tudi z našimi cilji. V našem novem akcijskem načrtu bo to zapisano z zelo konkretnimi in obvezujočimi cilji, kar zadeva energetsko očinkovitost stavb, javnih stavb, javne stavbe kot šole, bolnišnice, klinike, eh, javne ustanove, vrtci, eh, kasarn, vojaške kasarne, predstavljajo pet odstotkov vseh stav v Evropski uniji. In tukaj želimo, da bi dolgoletna kvota renoviranja oziroma modernizacije teh stavb in površin v teh stavbah iz trenutno na 1,2 do 1,5 odstotka bila povišena na najmanj tri odstotke vseh teh stavb. Torej, to je že kar uh, ambiciozen cilj. Ampak mislim, če ne bomo zastavili uh, tega odstotka, torej treh odstotkov in če ne bomo zastavili časovnega obdobja naslednjih 33 let, potem lahko na doseganje teh vrednosti v javnih stavbah dejansko v bistvu pozabimo, kajti za stavbe v, evropskih, v, Evro, v Evropski uniji moramo iti naprej z dobrim uh, vzorom, z dobrim primerom. Tudi za industrijo je energetska učinkovitost zelo in bo še bolj pomembna v prihodnosti. Velikim podjetjem uh, želimo predstaviti temo um, ocenjevanje energetske učinkovitosti pri majhnih in srednje velikih podjetjih pa bomo prav tako predlagali eh, ukrepe v določenem manjšem obsegu. Imamo dvostopensko strategijo, trenutno še na prostovoljni bazi, ki bo izvajena do leta 2012. 20 odstotkov če teh ne bomo dosegli ali cilje ne bomo izpolnili, pa že sedaj naznanjamo, da bodo od 2014 naprej te cilji prišli, prešli v obvezne cilje za naslednjo obdobje, torej do leta 2020, za naslednjih sedem let. Komisija bo še ta mesec sprejela svojo smart quit sporočilo in v njej našo strategijo za energetsko učinkovitost. Do zdaj je bil poudarek na inteligentnih energetskih sistemih v redu, ampak to sedaj ni dovolj. Potrebujemo sistem oziroma strategijo, ki bo dosegal celotno, uh, arhite celotno arhitekturno strukturo, arhitekturni sistem in bo možno ga pokriti z enotnim tehnološkim sistemom. Start, quit, sporočilo ima naslednje točke razvoj evropskih tehnoloških norm in standardov, drugič zagotavljanje varsta podatkov, preprečevanje zlorabe podatkov, tretjič spostavitev pravnega okvirja za um, implementacijo pametnih omrežij in petič trajnostna, trajnostno spodbujanje inovacij za sisteme na, podrog, na področju raziskav in evropskih energetskih sistemov. Pripravljamo tudi inicijativo za pametna mesta in pametne eh, občine, pametno okrožje za tri četrtino evropskih državljanov, ki živijo v obrobnih predeljih mest in sicer na temo poraba energije, toplogredni plini, mobilnost in promet skupaj s kolegom Kalesom. Torej, potek ali program modela, ki ga želimo uveljaviti na področju energetske učinkovitosti. Toliko glede treh najbolj aktualnih tematskih točk, kar zadeva naš dnevni red za leto 2011. Ja, eh, da, gospod komisar Oettinger, najlepša hvala za predstavitev vašega načrta dela. E, torej, zelo dobro, vse pomembne, velike teme, ki nas zanimajo. E, zelo radi pa sprejemamo vašo vabilo, da pred uh, sestankom na vrhu uh, en sreka še enkrat preverimo kriterije, uh, ki obstajajo. Torej, morali bomo najti en termin in to bomo zagotovo tudi naredili. E, platforme na odprtem morju, to je zagotovo zanimiva tema in e, vi ste rekli, da obstajajo velike skrbi, kje naj bodo te lokalitete. Eh, če bi mogoče eh, lahko pozneje povedali nekaj še o časovnici. Eh, imamo različne cikluse na področju energije, predvsem, če gre za velike objekte. Eh, številne milijarde se investirajo tako in tako in mislim, da časovnica bi morala pokazati, kam gremo, v katero smer. In eh, da ne bomo imeli eh, še leta 2050 vrste energije, ki jih nočemo. Imam nekaj prijav, moram pogledati na uro, vsak ima dve minuti. Šnelat najprej. Das hat mich aber überrascht, klar. To me je pa zdaj presenetilo, da prvi dobim besedo. Gospod komisar, najlepša hvala za vaše izvajanje. Meni se zdi, da je zelo dobro, da prihajate sem in vedno predstavljate načrte, ki so pred vami, kar zadeva eh, energetsko učinkovitost. Mi vemo, kakšna je finančna eh, situacija v Evropski uniji, stalno slišimo od občin, javnih inštitucij, da nimajo denarja, eh, ker ukrepi energetske učinkovitosti zelo dosti stanejo. Jaz ne vem, kateri ukrepev naj ne bi izvajali oziroma od kje bodo dobili denar. Eh, tu obstaja določeno nasprotje, če hočemo ta cilj realizirati. E, mi smo to pogledali, vse ostalo nas pa ne zanima. Torej, ali imate tu kakšne konkretne ideje? Druga zadeva, ki bi me zanimala, komisija načrtuje sporočilo o energetski varnosti v Evropski uniji. Mislim, da je to pomembno vprašanje. Vi opravljate stresne teste. Po tem testu, ali bodo odklopili e, jedrske elektrane, ali lahko mi zahtevamo, če se se enega kriterija ne izpolnjuje, da se eh, zaustavi jedrske e, elektrarne. E, katere bi to lahko bile, obstaja že kakšna časovnica v komisiji za nadomestne ukrepe in tretja zadeva, trgovina z emisijami. Mi smo pravkar se šele strinjali s tem. Mi smo rekli, do 2014 je vredno tako, kot je načrtovano, ampak če zdaj vidim vse razprave, kjer e, moramo razvijati tudi druge vire energije, kot so plin in tako dalje, da bi zagotovili oskrbo, ali ne vidite potrebe, da bi bilo treba o tem še enkrat razpravljati oziroma ta sistem nekoliko spremeniti. Hvala, kolega, na sekundo natančno. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Želim eh, povedati nekaj v zvezi z jedrsko eh, razpravo in sicer davki. Se imamo v jedrske energiji tudi prikrite stroške in s tem je jedrska energija kompatibilna z drugimi viri, čeprav v resnici ni, če bi upoštevali vse stroške. Torej, pogosto ne upoštevamo stroškov. Eh, glede jedrskih odpadkov in seveda ne upoštevamo tvegan. Nimamo premi za uh, možne jedrske nesreče, če se zgodijo so čezmenega značaja in zato je to skrb na ravni EU. Ali razmišljate o razpravi o usklajevanju uh, uh, oz, uh, tega, da bi prišli do neke vrste jedrskega davka, Chris Davis. Gospod komisar, uh, torej, zdi se, da je pomen zajemanja in srebanja CO2 sedaj manj pomemben, kot je bil prej. Štiri leta so minula, odkar je komisija rekla, da potrebujemo uh, do 2015. Uh, mehanizem, ki bo zagotavljal delovanje tega, ampak zdaj že vidimo, da ne bomo dosegli tega cilja do 2015. Napredek je zelo počasen. V direktoratu za okolje eh, oziroma energijo je šest projektov za energetski program, nekaj pa eh, se jih ne premika zelo hitro. Naprimer v eh, Združenem kraljestvu to ostaja v bistvu na opravni ravni izvajanje tega programa. Potem pa imamo uh, um, denar za uh, programe tako imenovane NR100. Torej, Eh, v bistvu Evropska unija nima podpornega mehanizma, zato moje vprašanje je, kaj moramo storiti, da bomo bolj uspešni na področju eh, shranjevanja, zajemanja in shranjevanja CO2 in kako uh, uskladiti delo med DG energi, eh, za energetiko in DG za okolje. Če imamo nizkooglično eh, industrijo, potem mora biti predvsem eh, generalni direktorat za energijo bolj aktiven pri nadaljem razvoju eh, ci, eh, eh torej zajemanja in shrajevanja CO2. Gospod Davis je pripravil to poročilo, je povedal gospod predsednik o tej temi in zato se seveda spozna. Hvala, gospod eh, komisar. komisar komisija bo pripravila torej poročilo o varnosti, zanesljivosti energetske skrbe, oskrbe in energetskega sodelovanja. Um, Evropski svet je že večkrat sprejel ustrezne odločitve, v katero smer naj uh, bi se razvijali. Moje vprašanje se nanaša seveda na jedrske zadeve. Omenili ste, Eh, sodelovanje tudi s sosednjimi državami, kar je zvenilo zelo obetavno. Mogoče nam lahko poveste kaj več o tem, kaj, eh, kakšno je vzdušje v tretjih državah, v teh bilateralnih eh, srečanjih, ki jih imate z njimi in kjer pripravljate to, da bi tretje države tudi eh, zagotavljale visoke standarde jedrske varnosti. Potem ali komisija razmišlja o pregledu eh, uvoza elektrike, eh, predvsem iz eh, takih eh, Eh, torej iz umazanih elektrarn, ki ne izpolnjujejo zahtev. Torej tudi to bi lahko uporabili kot odrodje napram tretjim državam, če se ne držijo mednarodnih sporazumov in ne izpolnjujejo visokih standardov, da potem pač ne bi imeli možnosti, da elektriko prodajo Evropski uniji. Torej, to je bilo moje vprašanje in sem tudi prišvrčevala eh, čas za kolege. Imeli bi celo prevajanje iz litevalščine. Gospod komisar, zelo pozitivno ste eh, vplivali name. Z tem vašim izvajanjem meni se je zdelo zelo dobro to, kar ste povedali in da ste rekli, da je potrebno razviti zavestno eh, politiko, spremeniti politiko po tej katastrofi. Dejansko bi morali eh, pogledati, kakšna naj bo naša energetska politika v naslednjih eh, letih. Mi moramo biti pripravljeni, da svojo politiko do leta 2050 bistveno izboljšamo. Imel sem vtis, da je pa mogoče danes bilo to, kar ste povedali, mal eh, manj navdušeno. Mogoče ste imeli probleme z državo, eh, vami članicami, mm, vi ste prej trdili, da je potrebno eh, te stresne teste izvajati, da se tu ne sme eh, upoštevati želja niti držav članic, niti industrije. A zdaj niste čist prepričani, da je treba to narediti, a ste imeli težave z državami članicami. To je prvo vprašanje in drugo skupna energetska politika. Vi in Jolajnen ste bili na enem sestanku, kjer je bil tudi Delor in to je bilo tu pri nas v parlamentu in šlo je za skupno energetsko politiko, kako bi do tega prišli, smer, po kateri moramo iti, eh, da vidimo, kaj bi lahko naredili na področju jedrske energije, razvoj eh, obnovljivih verov energije. To je cilj, ki ga podpiramo. Kaj vi mislite o tej volji nekaterih ljudi, nekateri, ki so pripravljeni izstopiti iz eh, jedrske energije? Najlepša hvala, gospod komisar, lahko se pridružim temu, kar je kolega rekel, čist jasno je da se naše perspektive morajo spremeniti do leta 2050. To se pravi, še enkrat moramo razmisliti o ciljih in o financiranju. In zdaj eh, pridemo do vprašanja ki ga je postavil tudi kolega. Morali bi pogledati, obstajajo razmišljanje v tej smeri, predvsem glede na finančne sredstva, ki se eh, investirajo v jedrsko energijo, ne pa v obnovljive vire energije. To je zdaj razmerje ena proti pet, pet deležev za jedrsko energijo in en del za obnovljive vire energije. To je moje prvo vprašanje. A imate namen o tem še enkrat razmisliti, še enkrat to predelati? da se to do leta 2050 spremeni. Ne samo to, temveč eh, tudi glede na investicije, ki se izvajajo in druga zadeva, eh, naprave na odprtem morju, vi veste, da je to tema, ki je zelo zanimiva, odbor za industrijo se s tem ukvarja, Če sem to pravilno razumela, ste rekli, da boste dali predlog še pred poletjem. Kako stvari trenutno izgledajo, ravno kar zadeva pravne predpise Evropske unije? Torej, kakšne možnosti obstajajo tu za ploščadi za nafto. O tem smo že govorili, ampak tu je treba še marsikaj narediti, tudi kar zadeva projekte na tem področju. Najlepša hvala. Torej, predlagam, da mogoče komisar odgovori na prvi šest vprašanj. To je torej malo bolj konkretno zdaj. Izvolite. Eno vprašanje je bilo, kako bomo to temo finančno obvladali. Dejansko največje področje stavbe zahtevajo tako zasebna kot tudi javna sredstva. Lahko rečemo, če vzamemo eno družinsko hišo med, z eh, 140 kvadratnimi metri. E, to e, hišo je treba nasplošno sanirati od strehe do kleti. Zdaj, za to potrebujemo 60, 70, 80 tisoč eh, evrov. To je dobro vložen denar, ampak to se ne povrne v računu za elektriko oziroma za energijo v naslednjem letu. To traja dalj časa, dokler se ta denar povrne in dokler se stroški, ki so vloženi, eh, splačajo. Mi moramo torej tu dati eno novo obliko temu na vseh ravneh, na lokalni ravni, države članice in pa na evropski ravni. Kaj lahko ponudimo na tem področju? Mi bomo svoje strukturne, kohezijske sklade in regionalne sklade ponudili za to. Ampak tu obstajajo že sredstva, ki so na voljo za sanacijo stav. Ta sredstva pa v prejšnjih letih niso bila v celoti izkoriščena. E, ostala so sredstva, ki so na voljo, to se pravi, mi bi lahko iz evropskega proračuna brez dodatnih sredstev aktivirali ta sredstva in sicer s ciljem, da jih v celoti potrošimo za eh, sanacijo, za boljšo energetsko učinkovitost. Jaz mislim, da je potrebno sanirati. Torej, ne samo to, kar se vidi, eh, ne samo eh, tlakovanje z ne vem kakšnimi kamni, temveč vlagati tudi v energetsko učinkovitost. Naprimer, eh, odgovorni za to naj bi bili župani, regionalni ministri. To je tema, ki bi morala imeti absolutno prioriteto. Ne gre za več denarja, temveč gre za preusmirjanje finančnih sredstev na to področje. ITS in industrijska politika v poleti eh, letos bomo parlamentu predstavili naše ideje na tem področju. Za enkrat gre za veliko borbo. Kdo iz industrije, na katerem eh, sektorju, eh, jeklo, cement, kemija in tako naprej, ima kakšne stroške z emisijami, mor, kako, more to, kako lahko to plača. Ta, mi hočemo ta sistem eh, trgovine z emisijami razviti, je pomemben evropski sistem in tudi, če druge regije v svetu ne bodo sledile temu, tu je treba še marsikaj narediti na tem področju, ampak Od leta 2014 bomo to oblikovali tako, da nobeno eh, področje gospodarstva ne bo imelo razloga, da zapušča lokaliteto Evrope. Eh, varstvo okolja nima pravega uspeha, če industrija se seli, E, če ni nobenih stroškov, potem tudi mi ne bomo imeli nobenih prihodkov in na ta način se izgubljajo tudi delovna mesta. Moje načrt je, da s tem nadaljujemo, mora pa to biti tako fleksibilno, da ne bo noben delodajalec zapustil Evropo, kaj ti do proizvodne pride, proizvodna se izvaja, torej ta se ne ukine. In meni je vsaka proizvodnja v Evropi ljubša z prihodki, ki jih mi dobivamo eh, zaradi predpisov za varstvo okolja, ker na ta način se ohranjajo delovna mesta in eh, pri nas ostajajo tudi davki. Vprašanje je bilo postavljeno, kakšne spremembe. Hmm se pojavljajo zaradi uh, teh strašnih dogodkov na japonskem v zvezi z našim eh, načrtom oskrbe z energijo. Če je samo osem jedrskih elektran v Nemčiji v času moratorija in to se ne ve, kako se bo to končalo, to pomeni, da sedem do osem odstotkov uh, Eh, se zmešuje energetski, eh, kombina, kombinacija energetskih virov. Obstajajo primerljivi razvoji v drugih državah članicah. Mi eh, opazujemo, kaj se dogaja. Če bomo to hoteli vključiti v našo časovnico za energetsko oskrbo, v različne scenarije in alternativne možnosti za čas 2020, potem bomo videli, kaj se bo dogodilo. Torej, za enkrat to zelo eh, pozorno spremljamo. In jaz mislim, da v nobeni drugi državi Evropske unije, od 14 držav, kjer imajo jedrsko energijo, se ne razvija razprava za skrajšanje eh, obratovanja in uh, za izstop iz jedrske energije in te razprave nikjer niso takšne uh, kot v Nemčiji. Naprimer, če opazujemo Francijo ali Anglijo ali Španijo, kjer imajo jedrsko energijo. Eh, opazili smo, da prihaja do moratorija v Švici, se pravi naši neposredni soseščini, opazili smo, da v Italiji eh, se je zaustavil postopek eh, do, eh, izkazovanja lokacij za leto ali dve ali pa po na polskem, kjer pa načrtujejo jedrsko elektrarno še naprej. Torej, vprašanje je, kaj bi si lahko želeli, torej, kaj lahko dosežemo. Zaenkrat moram reči, da nismo opazili še nobene velike spremembe v količini proizvodnje električne energije eh, iz tega področja na ravni Evropske eh, unije. Postavili ste vprašanje eh, stroški koristi. Zelo zanimivo vprašanje. Pred 50-40 leti so bile raziskave ja, eh, subvencionirane iz javnih sredstev. In uh, vprašanje jamstv je bilo urejeno tako, da za velike nesreče so obstajale obvezna zavarovanja v državah članicah smo pogledali, kakšne so te, eh, ta zavarovanja, torej najvišje je v Nemčiji in eh, jamčijo vse, vsa podjetja za svojim eh, kapitalom, pa tudi borzni kapital mm, podjetij, ki proizvajajo električno energijo, ne zadostuje. Vse to je dosti premalo. In če govorimo o tej temi, kjer e, ni predvideno, da se ustvarjajo rezerve na osnovi e, nacionalnih predpisov. Nimamo nobene energije, v kateri bi eh, katero bi v zadnjih desetletjih um, subvencionirali. Naprimer, premog v Nemčiji, Španiji, uh, uh, je nujno subvencionirati, ker brez tega ne bi moglo uh, funkcionirati. Tudi uh, obnovljive vire energije subvencioniramo z uh, ustreznimi uh, strokovnimi zakoni. In mi hočemo to tudi delati. Uh, obnovljivi viri energije bi morali biti cilj in naš cilj bi moral biti, da bi se čim bolj učinkovito uporabljala ta energija in se uvajala na trg. Uh, in da bi eh, postala konkurenčna, ker brez subvencij tega ne bo možno. Eh, pri vodni energiji bo tako, pri veterni energiji bo tako nekaj časa in pri sončni energiji bo zagotovo to nekaj časa, eh, če bomo izbirali eh, takšne lokacije. Eh, in uh, temu prilagajali evropske strategije. Vi ste vprašali, postavili vprašanje davkov. Uh. Nove davki za energijo. En kolega bo govoril o davkih za uh, transakcije. Potem benzin eh, za letala, za letalske karte in tako dalje. Jaz pa moram reči, da sem realist. Za vsako obliko evropskih davkov potrebujete soglasnost. In verjetnost, da boste pri vseh vladah eh, dobili soglasje za eh, vse davke, tega ne bo. Vedno bo ena vlada proti enemu vrsti davka. Eh, Torej, pristojnosti za davke eh, niso samo na evropski ravni, zato mislim, da trenutno eh, davek na energijo, ne glede na katero vrsto bi šlo, eh, ne dajem veliko možnosti za uspeh. Mi zelo natančno gledamo, ali bodo države članice eh, Eh, do eh, poletja eh, udejanile direktivo o CCS. To je tema, ki že dve leti o njej razpravljajo v nemškem parlamentu, vendar zaenkrat še niso nobenih korakov vedli, ampak v, torej vse države so v zaostanku. Torej zadeve, ki so v moji pristojnosti, tu gre za velika finančna sredstva in jaz mislim, da smo tu na pravi poti. Štiri oziroma pet velikih projektov je v teku in jaz upam, da do leta 2015 bomo dobili spoznanja iz teh projektov in to bo eh, pomembno in da bomo lahko iz tega pripravili dolgoročno izrabo eh, premoga in pa eh, uporaba eh, plinskih elektrarn, da bomo zato lahko predvideli pomembne tehnične pogoje. Kar zadeva skupno zunanjo energetsko politiko, mi se konkretno pogovarjamo z ruskim partnerjem in tudi z partnerji v Ukrajini naslednji teden bo Švica prišla sem v Bruselj na razgovore in še nekaj drugih državami se bomo o tem pogovarjali, poslali smo jim že pisna vabila. E, to je zelo senzibilna tema. E, Estonija, Latvija, Litvija, Eh, Belorusija, Rusija, to, s temi smo o tej temi govorili, je pa zelo senzibilna tema. Zakaj? Ker te države hočejo zmanjšati svojo odvisnost od Rusije. In zato razmišljajo, naprimer v Litvi, da bi eh, zgradili jedrsko elektrarno. Rusi v Kaliningradu predvidevajo jedrsko elektrarno. Rusi in evropejci pa pravzaprav hočejo, da bi imeli odprto trgovino, najboljše e, eh, STO. Pri premogu, premog imamo, ga uvažamo iz Rusije, eh, nafta eh, tudi, plin vedno več in zdaj se postavlja vprašanje verodostojnosti. Meni se zdi, da je to vseeno pravilno, zato ker samo tako bomo lahko zagotovili varnost, če bo Kaliningrad eh, dejansko grajen. Ampak jasno je spet, če bomo prisilili, da bodo upoštevali visoke varnostne standarde za Kaliningrad, potem lahko rečem, da v primeru, če bodo ta standard dosegli, bo ocena trga eh, za jedrsko elektrarno v Litvi drugačna. In jaz sem v kontaktu z pristojnimi organi, ampak morali se bomo odločiti, ali višji standardi, ki bi jih prisilili, da jih spremejo v Kaliningradu, ampak in s tem raširimo naš trg energije, ali pa ostane eh, trg za elektriko zaprt In eh, tu eh, na ta način bodo šanse za izgradno jedrske elektrarne večje. Torej, mi nismo tako prepričani, kar zadeva sosedne države, ali uvažajo energijo iz, eh, od tam. Jasno je, torej, jaz moram reči, da sem se mal streznil. Mi smo dosegli, da je Evropski eh, svet sprejel eh, stresne teste, ker v začetku so s tem zelo nasprotovali. Zdaj pa so vse države članice eh, izrazile pripravljenost prostovoljno, eh, da bodo izvedle te teste. In tudi posledice eh, bo potrebno upoštevati, so rekli. Eh, V bistvu pa gre tu za naslednje. V Lizbonski pogodbi piše, da je kombinacija energetskih virov stvar držav članic. In če vam prijateljsko povem, jaz sem neke vrste vzmet uh, in pravzaprav nis, nimam vse v svojih rokah. In jaz moram delovati kot nekdo, ki se drži zakonov in e, moram priznati, da je kombinacija energetskih virov v rokah držav članic. Mi smo dosegli marsikaj. 20 odstotkov obnovljivih virov energije, do katere moramo priti čez 9 let, da nad, e, kontroliramo raziskave, se pravi, da smo najboljši poti. In to pa pravzaprav pomeni, da je samo še 80 odstotkov kombinacije energetskih virov v rokah držav članic. Potem eh, tu eh, gre za transport, gre za električno energijo na področju eh, električne energije, ne 20 odstotkov, temveč 35 odstotkov, naprimer vodne, vetrne energije, biomase, sončne energije v devetih letih naj bi 35 odstotkov električne energije v državah članicah prihajalo iz obnovljivih virov energije. E, tako bi bili obnovljivi viri energije za elektri, trg elektrike e, večji kot e, trg premoga in jedrskih elektrarn. Se pravi, da bi to bil velik uspeh. E, v nekaterih časovnicah zdaj eh, dajemo nek predlog za perspektivo. Torej, takšno eh, načrtovanje je nujno potrebno. 2025-2030 eh, naj bi dosegli 40 odstotkov oziroma še več obnovljivih virov, električne energije iz obnovljivih virov. In to je seveda odvisno od tega, kar bodo naredile države članice na tem področju, kar je to v njihovih rokah. E, tu bi bilo dobro, da se vedno več pristojnosti spre, e, prenese na evropsko raven. In tu to nam bo uspelo, le če bo naš svežen infrastrukturni svežen uspešen. In moramo imeti iz, gradnjo možnosti akumuliranja. Spomnili se boste, pred pol leta ste sprejeli direktivo o oskrbi z plinom. E, akumuliranje mora biti 30 odstotkov. E, plina jaz nisem inženir, ampak imam eno vizijo in sicer, da bomo še v naši energiji imeli direktivo o oskrbi z električno energijo in da bomo morali imeti v rezervi eh, električne energije za 30 dni v Evropi eh, v različnih eh, mm, akumulatorjih. Torej, a, eh, tudi v bioenergiji. To je ena vizija, da bo naše. Eh, Eh, sistem shranjevanja tako napredoval, da bomo imeli rezervo za eh, primer izpada, da ne bo nobene nevarnosti eh, in da bomo tako postali neodvisni, tako pri nafti, pri premogu in tudi pri plinu. Ja, gospod komisar, najlepša hvala. 20 minut, ste odgovarjali na to, kar so vprašali kolegi, malo bolj dolgo, kot sem mislil, dve minuti pred peto, čas je minil, jaz se opravičujem tistim, ki danes niso prišli na vrsto, mislim, da se je splačalo, da dobimo dobre, odgo pravilne odgovore, slišali smo dosti, to je tema, s katero se bomo ukvarjali tudi v prihodnje. Eh, časovnica za oskrbo z energijo eh, je stvar, ki je zelo zanimiva in točno to, kar ste rekli, eh, obnovljivi viri energije, to bomo mi vedno podpirali in čim več lahko tega dobimo, tem bolj varna je naša energetska prihodnost in upamo, da bomo lahko to pozneje tudi plačali na, eh, črpanje nafte, tudi tu ste navedli termine, eh, energetska učinkovitost je zagotovo pomemben vir, eh, ki ga lahko še izčrpamo. Najlepša hvala, da ste prišli k nam in ponudba, da pred sredi maja še enkrat pregovorimo o kriterijih za stresne teste, to zelo radi sprejemamo. Najlepša hvala in do naslednjič. So, kolegi, kolegi, dan, z... Äh, Drage kolegice in kolegi, eh, točno po predvidenem času. Jaz sem mislil, da bomo imeli še drugi krok vprašanj, ampak nažalost ni bilo dovolj časa. Imel sem še celo vrsto prijav, ampak nažalost komisar je imel druge termine in zato ga nisem hotel zadrževati. Nadaljujemo naslednja točka. To je poročilo Dagmar Berenc o zakonodajih EU o prenosljivi spongi, formi in tako dalje. Kratica TSE, Dagmar bo natančno povedala, kako se to oglasi, in eh, nadzor živil in krme. Pomembna tema, Dagmar ima besedo. Dank, ja, äh, Hvala lepa, predsedujoči. Äh, torej, spongiforme encefalopatija. Gre za uh, bolezen možganov. Torej, encefalopatija je beseda, ki jo je težko izgovoriti in tudi eh, poročevalka jeclja. Torej, govorimo o drugem poročilu za, v zvezi s časovnico komisije torej ne samo bovinska spongniformna encefalopatija, malo se mi zatika, oprostite, fandak je mogoče v bližini, ne še, on bi mi zagotovo priskočil na pomoč. Torej, govorimo o celotnem področju, tudi o vseh, vseh drugih živalih, ki so potencialno ogrožene s to boleznijo, torej koze, ovce, še zlasti te, potencialno tudi druge živali komisija je po zakonodaji v zvezi z BSE-om iz leta 96, 97, 98 in 99 naredila dve časovnici. Prvo, prvo se je hotela soočiti z dejansko situacijo, upoštevati danes spremembe, sedaj pa je predložila novo časovnico in to poročilo se v bistvu ukvarja s to časovnico. Najprej mogoče še za kolegice in kolege. Časovnice imajo vedno cilj, da po eni strani torej se želijo ukvarjati s tem, kako so BSE testi učinkoviti, kakšna je uh, starost živali, ki so testirane, kako se ne odstranjujejo tvegani materijali, kaj so tvegani materijali, ki pri živalih so prisotni, kako se ravna z živalmi. Uh, pri katerih se pojavi BSE. To so spet osredne točke ali osredna vprašanja časovnice dve Evropske komisije, pri čemer pa tukaj imamo še to, da Evropska komisija uh, vključuje tukaj še tudi prepoved krme oziroma sprostitev določenih predpisov za um, beljakovine, ki se uporabljajo za krmo za eh, neprežvekovalce oziroma pri prežvekovalcih. Trenutna situacija, obstaja jasna zakonodaja, tako glede tveganih materijalov v aneksu 5 obstoječe zakonodaje, tam so ta pravila povzeta. Evropska komisija se v bistvu tega seznama tveganih materijalov drži verjetno bo dano tudi priporočilo, ampak trenutno je zadeva takšna, da tudi sama mislim, da tukaj ni potrebno nobena sprememba. Najbolj preprosto je sicer se ukvarjati, ukvarjati s poročilom in potem uh, poudariti ali spostaviti posamezne točke zvezi s tem poročilom. Prvič, torej, kakšno je splošno mnenje o tej časovnici, menim, da tako kot to sedaj je komisija upravila zelo dobro delo. Seveda se s komisijo v vseh točkah ne strinjam, to tudi ne bi bilo normalno, ampak uh, pred časom, kako je komisija delala recimo v 90-ih letih, kjer nas je bilo veliko krat dejansko strah, da se je komisija povezala s posameznimi državami članicami in varnosti ne bo zadoščeno v tem smislu. Uh, Sedaj pa mislim, da je časovnica, ki ga je komisija predložila za preprečevanje BSE-ja, zelo ok, ampak posamezne točke bi si pa vseeno podrobneje ogledali. Prav tako bi želeli spomniti še enkrat na primere BSE-ja, o katerih govorimo, pri drugih prenosnih boleznih koz in ovac je to bolj redko. Torej imamo recimo leto 2009, kjer je bila opravljena uh, analiza in je bilo vsega skupaj 67 takih primerov v Evropski uniji. Prvi del tega, kar želim omeniti, so točke 3 do 6, to je nadzor BSE. Tukaj se mi zdi zvišanje starostne meje pri testih živali. Uh, nad 72 mesecev, eh, torej to vzamem, ujemljem na znanje. Evropska komisija je to eh, že izvedla v komitološkem postopku. To smo si ogledali in razmišljali o tem, ali je tukaj treba kaj spremeniti. Takrat sem bila mnenja, da pod določenimi pogoji lahko utemeljimo zvišanje starostne meje za letni nadzorni program BSE, ampak sedaj je bila stvar tako predelana, da so tako nadzori in posamezne kontrole izvedene, korektno tudi povzete, potem v analizah. Zato se mi zdi, da je to zvišene starostne meje na ustrezni način bilo upoštevano in še enkrat implementirano. Evropska komisija ima nalogo, da starostno mejo zviša v petih preostalih državah članicah, torej govorila sem prej o 22 državah članicah, torej petih manjka, v teh preostalih petih državah članicah, Poljska, Češka, Slovaška, Romunija in Bolgarija, tam lahko to starostno mejo zvišamo torej na 72 mesto samo na, na osnovi zanesljivih ocen tveganja. Tega zaenkrat še nimamo. Razlog za to je, da v veliko novih, čeprav jih več ne smemo imenovati tako, državah članicah, je bilo dosti kasneje ugotovljeno, da gre za prepoved krmljenja prežvekovalcem. In v tej krajši zgodovini testov v zvezi z BSE-om eh, pač pomeni, da obstajajo še te razlike, v posameznih državah članicah in ta se tukaj manifestira v različnih starostnih mejah, ki so pač predvidene. Sicer je to na nek način tudi v redu eh, in se to tudi ne postalo v prašaj, pod vprašaj v teh državah članicah. Nekoliko mi je m, mm, težko z še dodatnim zvišanjem starostne meje, kaj ti še vedno obstajajo primeri, sicer v nižjih starostih jih skoraj ni, leta 2009 smo imeli en sam primer na Češkem v starosti 48 do 55 mesecev. Sicer pa imamo največ primerov BSE-ja ali pri živalih, ki so bile zaklane zdrave ali ki so umrle drugačne smrti praviloma šele od 60 mesecev na zgor, se pravi v starosti od 60 mesecev naprej. In uh, dokler imamo primere BSE-ja, je treba biti previden z dodatnim zviševanjem starostne meje za testiranje. Kajti dokler imamo BSE primere, je treba pri naključnih kontrolah, vse za leta 2013, Eh, torej, od takrat naprej bo to glavno orodje sistema za spremljanje BSE-ja pri govedu, uh, postopati previdno. Točka, o kateri bomo prav gotovo razpravljali posebej, je revizija prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami. Pred nekaj leti smo sklenili da, obstaja, da bo obstajala prepoved krmljenja z živalskimi beljakovinami na neprežvekovalce. Za neprežvekovalce. Svinje. Um, perjad. Torej, eh, v tem smislu so to vse jece in vse krme se jim krmijo. Torej, krme predelane iz tirs, eh, živalskih odpadkov, ki so torej primerne tudi za človeško, eh, človeško, človeški konzum, kajti mi smo tisti, ki končni fazi živali jemo. Torej, približno polovico živali pojemo. Torej, pri govedu mogoče, da je nekoliko več ta odstotek pri svinjini nekoliko manj. In torej preostanek tega smo predelali v krmo. Od BSE-a naprej pa smo gotovili, da so prežvekovalcem, ki so praviloma um, rastlinojeci, krmili živalske beljakovine. In res je tukaj emocionalna želja, kajti znanstvene utemelitve tukaj dejansko ni bilo v tem trenutku. Uh, da se zazemamo za prepoved tega. Torej, že dolgo, dolgo je bilo to prepovedano, ampak tisti, ki so to e, počeli, so to počeli ali ilegalno ali pa krme niso ustrezno označili. Po BSE-u smo to ustrezno spremenili, in, ampak še vedno je možno, obstaja možnost, da se ta krma tem živalim daje recimo na nekih kmetijah. In, ampak praviloma so kmet, je tradicionalni ljudje, ki vedo, kaj je dobro za njihovo živino in kaj ne. Torej, že nekaj let, zdaj gledam, če je tukaj gospa Paulsen, prej je bila tukaj, gospod Schnellhardt, ona dva sta oba izdelala kar nekaj poročil na to temo oziroma uh, o nevarnosti teh sistemov. Torej, nekako več let smo si privoščili, da živalske beljakovine nismo imeli za tiste živali, ki pa te beljakovine dejansko potrebujejo. Pred nedavno časa smo imeli stolišče do Hojslingovega poročila v zvezi z živalskimi beljakovinami. Gospod Tabači je naredil um, mnenje našega odbora in končni sklep je bil, da nimamo dovolj beljakovin za tiste živali, ki beljakovine potrebujejo. Uh, še zlasti za vse jedce. Torej, alternativa je bila gensko spremenjena soja, kar pa je našo odločitev dodatno otežilo. Komisija sedaj daje previden predlog v tej časovnici za revizijo prepovedi krmljenja. Rekla sem previdno, ker Eh, komisija ve, kakšen je emocionalni faktor, eh, kakšen emocionalni faktor oziroma pomen ima ta tema. Torej, emocije ali čustva so na določenih mestih sicer nekaj lepega, ampak našo, naša politična in zakonodajalska naloga ali delo uh, zaradi tega ne sme stalno trpeti. Zato pod določenimi pogoji predlagamo, da se uh, krmljenje s predelanimi živalskimi beljakovinami dovoli za določene vrste živali in sicer pod tudi pod točno določenimi pogoji. Gospod Šnelhart, eh, mislim, da se ne strinja čisto in uh, reagira. Torej, veselila sem se že, da bom deležna vaše podpore, ampak torej, seveda vse skupaj predlagam pod določenimi pogoji. Prvič, oziroma po eni strani, pod zagotovilom, da so stroge metode pridobivanja živalskih beljakovin jasno izpolnjene. Pred 13 leti, nekako 97, 98, od takrat je ta zakonodaja v zvezi BSE, smo imeli tako imenovano state of the art, vi jih mi habe sagen lassen, trokic metodo. Uh, to je še danes nekak zlati standard, ki predvideva. In zdaj gledam v smer gospe Budelen, ki o tem ve še več. Se pravi, ta trokica metoda predvideva, da naj bi se živalske beljakovine za določen čas, mislim, da 10 minut v nekem eh, postopku vročinske obdelave in nek izpostavitvi določenemu eh, pritisku, torej da se material se greva, to je iz tistih časov, ko je bilo to krmljenje še dovoljeno, e, torej predelava živalskih beljakovin zdravih živali, ki so šle v zakol in katerih meso seveda ljudje uživamo. Torej predlagam uporabo te vročinsko e, e, metode za vročino in pritiskom in predlagam um, upoštevanje povedi kanibalizma. se pravi, če svinje je do svinje, seveda še ne moremo predevati, da bo prišlo do velike kontaminacije, ampak če imamo eh, na ta način še eno stopnje zagotavljanja dodatne varnosti in lahko na ta način preprečimo še eno veliko tveganje dodatne kontaminacije, potem je treba seveda to izključiti. Živalske beljakovine se proizvajajo lahko izvajajo iz ostankov svinjine in prijadi. To bi izvzeli, eh, torej bovinske. Torej predlog, je, predlog je, da bi tukaj unesli še dodatno mero zagotavljanja varnosti, mogoče je pa tudi glede tega še prehitro, če so tukaj še pomisleki preveliki. Če bi potem lahko še zagotovili ločene transportne poti za preživljavce, ločene transportne poti in jih ustrezno označili, potem je to v skladu z mojim predlogom eh, vstop v. gestatten sollten torej ne bi smeli več eh, dopustiti kontaminacije eh, krme tudi za male živali. Pri predelavi živalskih beljakovin je prav tako potreba, potrebno zagotoviti izpolnjevanje istih zahtev. Poleg tega pričakujem v svojem pri poročilu tudi, da ne gre za ne gre za spoštovanje enotnih vrednosti za neprežvekovalce. Potem v točkah 13 in 14 imam snovi specifičnim tveganjem. Tukaj pričakujem od Evropske komisije, da bo ta seznam SST eh, oziroma normo tukaj srezno obdržala in da še zlasti ne bo eh, OIE oziroma Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni, torej ne v um, skladu z tem, s tem uradom. V naslednjih točkah potem nekaj o raziskavah. Gre za uh, spostavljanje odpornosti pri kozah in v zvezi s tem povem, gre, da mm, naj bi ti ukrepi prispevali k razkoreninjenju TSE-ja v Evropski uniji in da naj bi eh, komisija spodbujala tekoče raziskave za razvoj testov za odkrivanje BSE-ja. Eh, tukaj nekako še vedno stojimo na mestu in nismo prišli naprej in to si dejansko želimo že kar nekaj let. Potem sem unesla še nekaj točk, eh, ki To imamo najprej varnost živil in krme, to so točke 19 do 22. Tukaj sem opomnila na to, da obstaja pozitivni trend v zvezi s prepoznavanjem BSE-ja in tudi v zvezi z sistemom nadzora v Evropski uniji. Tako nadzorni kot tudi testni sistem v Evropski uniji je ustrezen. V nekaterih državah članicah je kakovost nižja ali slabša in komisija se tudi glede tega v drugi točki jasno izrazi in komisija naj bo na to pozorna in pa potem moje najbolj priljubljene teme, to je izkošičeno meso, hansko izkošičeno meso, točke 23 do 25 mechanically recovered meat se je to imenovalo včasih, zdaj je to meso, ki je mehansko izkoščičeno oziroma odstranjeno od kosti, to sem že dolgo časa hotela unesti, torej imamo dovolj mesa, ne, ni nam treba zadnji košček mesa strgati iz kosti, ampak to je še naprej redna praksa v Evropski uniji, Ta, to meso se je potem uravljalo za različne eh, klobase in druge mesne, mesne proizvode predpisi Evropske unije oziroma njihova realizacija v, v državah članicah je prav tako na tem področju ustrezna. Gre za to, da naj bi definicijo še enkrat preverili eh, in potem mislim, da je tudi potrebno tukaj eh, živilo ustrezno označiti, če meso izvira iz tega. Potem sem spregovorila še o dioksinu v ribji moki. Eh, mislim, da so te vrednosti previsoke ne v skladu z zahtevami za zagotavljanje človeškega in živalskega eh, zdravja človeka in živali. Torej, to ni način, kako bi na zakonodajo to ustrezno urejala, pa potem še v točki 22, kjer gre za zahtevo po zagotavljanje ustreznih higijenskih pogojev pri pridobivanju oziroma proizvodnji stranskih proizvo, eh, živalskih stranskih proizvodov, če gre za uporabo živalskih beljakovin, je te treba ustrezno sterilizirati in tukaj zagotoviti ustrezen sistem nadzora in kontrole. Pozabila sem še točko 18, to je izločitev kohorte. Do sedaj je bilo tako, da če je v čredi se pojavil primer BSE-ja, potem je bila celotna kohorta izločena oziroma usmrčena. Le v posameznih primerih, če je država članica zaprosila oziroma dala ustrezno vlogo, potem je lahko ta kohorta do konca svojega produktivnega življenja ostala pri življenju, ampak ni smela iti potem v. Uh, mesno proizvodno. To je sicer bilo redko, da smo imeli tak primer. Komisija je dala sedaj predlog, ki ga zavračam. To je edini predlog, ki ga jasno in ostro zavračam. E, mislim, da trenutna situacija e, čred okuženih z BSEM torej, da še nadalje gredo čolo, celotne črede v zakol, mislim, da je ta um, predpis še naprej utemeljen in v redu. Vse skupaj, torej, ni tako zelo dolgo poročilo, kot je intenzivno. Um, vedno je pač znova zapleteno to soznanje uh, osvojiti. Um, so deloki iz sekretarijata, ki se do zdaj niste ukvarjali z BSE-em, sta delo odlično upravili in to, kar sem predvidela, mislim, da sta dobro udejanili v pisni obliki. Uh, na to sem tudi upala, eh, sama sem stvari potem ustrezno uredila in dopolnila, zato se tudi na tem mestu zahvaljujem za dobro delo v sekretarijatu. Hvala lepa. Merci beaucoup, euh, Madame Rodberen, pour ce rapport euh, effectivement. Najlepša hvala, gospa Rodberen, za to odlično poročilo sedaj imajo besedo eh, člani odbora. Najlepša hvala, spoštovane dame in gospodje. Eh, čas je, da se predloži druga časovnica v zvezi z BSA-jem, ki, s katerim smo se v zadnjih letih zelo dosti ukvarjali od leta 1990, ko smo opravili odlično delo mi kot parlament in smo zelo hitro eh, spremenili postopke v Evropski uniji, od takrat se kaže pozitiven rezultat. Mi vedno znova ugotavljamo, da je eh, ta bolezen zelo redka, da se je zmanjšali eh, število primerov, Vendar moramo že zdaj razmišljati o tem, ali ti pozitivni rezultati eh, nis, ne bi bilo, dobro, eh, bi bilo dobro, če bi jih vključili tudi v predpise, se pravi, da bi imeli eh, malo omilili predpise, ki so po mojem mnenju trenutno prestrogi. Ampak seveda vedno z upoštevanjem. Eh, zaščite zdravja naših državljanov in pa zaščite živali. To je seveda osnovni pogoj in zato mislim, da predlog naše poročevalke eh, na teh področji, eh, v tem področju je zelo dober. Jaz moram reči, da nisem tako zelo strok, kar zadeva povišanje starostne meje. V zadnjih letih smo izvedli številne preiskave, to je zagotovo tudi zelo draga zadeva, ampak eh, moram reči, da eh, stroški niso eh, pogoj za določitev te meje. Ampak mislim, da imamo Eh, veliko število raziskav, ki ne dajo nobenega rezultata, zato mislim, da bi morali biti bolj velikodušni, kar zadeva povišanje starostne meje. Torej, nisem tako zelo strok kot poročevalka, ampak tu se bomo zagotovo dogovorili, kaj je možno in kaj ne. Meni se zdi, da je to pomembno, da o tem še enkrat razpravljamo. Kar zadeva prepoved krmljenja tu lahko in meni se zdi, eh, da je to zelo pomembno, namreč, da smo pred kratkim eh, sprejeli direktivo o dodatnih eh, krmi živali. Tu je marsikaj že urejeno, o čemer je tu govor. Seveda se strinjam z vami, da je klavnice treba preveriti, treba je jih registrirati, transportne poti morajo biti zavarovane in meni se zdi tudi potrebno, eh, da izključimo kanibalizem, to je zelo pomembno. In ne mislim samo kratkoročno, jaz mislim, da bi morali tudi v prihodnje poskrbeti za to, da prežvekovalci ne dobijo krme, E, živalskih proteinov. To jaz mislim, da je zadeva, ki ni primirna e, danostim pri e, govedu. Meni pa se kljub temu zdi, da bi bilo treba razmisliti o tem, ali ne bi opredelili tolerančne meje. Tolerant, mejne vrednosti eh, pri eh, krmi za eh, prežvekovalce, kar zadeva beljakovine. Seveda ne bi smeli dodajati živalskih beljakovin. Tu gre za vprašanje proizvodne, kjer se enostavno tega ne da preprečiti, da nekaj te beljakovin pride v krmo. Zato se mi zdi, da je ena takna tolerantna vrednost bi lahko bila dopuščena. Eh, jaz se popolnoma strinjam s poročevalko, eh, kar zadeva raziskave. Mogoče bi bilo dobro, če bi slišali pred nekaj leti prva sprememba, ki smo jo sprejeli tukaj, eh, kar zadeva ovce, kjer so skušali doseči zmanjšanje, ali so tu imeli uspeh ali ne, mogoče bi bilo zanimivo slišati nekaj o tem eh, kar zateva eh, eh, kohorte, mislim, da to ni več potrebno. Eh, to se je pokazalo, da eh, pri eh, živalih, ki jih imamo, eh, nima smisla, da se eh, pozakoljejo vse živali, če se najde samo eno živali z BSE. Eh, torej, to so zadeve, ki smo jih ugotovili v analizah. Jaz mislim, da bi morali to zadevo bolj približati realnemu stanju. Seveda je vprašanje, ki bi ga morali odgovoriti, Eh, dioksin in bioplin. Ali je to sploh potrebno, da se vključi v to eh, resolucijo? Po mojem mnenju ne. Seveda se lahko o tem razpravlja, ampak če mislim na to dioksin in če se potem zahteva, da se spremenijo mejne vrednosti, ja, 9. 1999, ko je bil ta škandal v Belgiji, smo uh, opredelili mejno vrednost in jaz mislim, da je ta tako stroga, da uh, kontaminacija eh, zaradi različnih objektov uh, Eh, ne more priti do tega več, zato ker imamo tu zelo stroge predpise, torej kar zadeva dioksid. O tem je treba natančno to diferencirati, če enkrat. In gospa Rodberend, jaz sem bil tu vedno mal previden, vendar sem pripravljen se o tem pogovarjati, eh, da vidimo, kaj se da tu narediti. Meni se zdi, da je mogoče to malo odveč. Mislim, da se bomo lahko dogovorili. Tu, eh, v tem poročilu so vse zadeve vključene, torej mi lahko prihranimo na stroških, ne da bi ogrožali človeško zdravje. Najlepša hvala, gospod Šenizhart. Mari Paulsen. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. skoraj zgodovinsko gledano, lahko rečemo, da je mal smešno brat tap to poročilo. Jaz sem že dolgo v tem odboru in mi smo se s tem BSS-om, e, eh, varnostjo prehrane in tako dalje ukvarjali leta dolgo. E, mi smo zdaj dobili zelo kvalificirano besedilo od gospe Rotberen. Jaz nimam tu nobenih problemov s tem besedilom, ampak hotela bi povedati, da se mi zdaj zdi, da je končno prišel čas, da naredimo nekaj. Mi imamo uh, velik deficit uh, vsebnosti uh, beljakovin v krmi. Uh, svinje. Uh, so vse jedi, to ni nobenega eh, dvoma. In tudi v naravi jedo vse, bodi si črve, travo in tako dalje. Jaz mislim, da je zdaj torej prišel čas, da to predvidemo. Torej, jaz se zelo zauzemam za to, da se prepove kanibalizem, da se eh, hrani z beljakovinami iz lastne vrste. Torej, tega ne bi smeli delati. Ampak nisem čist prepričana, ali imamo metode, da ločimo eno beljakovino od druge. To bi moralo Uh, bi, morali bi imeti torej ustrezno kontrolo na koncu proizvodne verige. Zelo težko je te stvari uh, med seboj ločiti. Morali bi imeti en mehanizem za jemanje vzorcev ob koncu proizvodne. Tudi gospod Čiller ti je rekel, da so celo vegani, to se pravi, da te vrste živali na tej vrsti živali ne smemo eh, dati nobene živalske krme. Če je možno, bi rada prosila komisijo, da izvede eh, preiskavo o tem, kako funkcionira nadzor v posameznih državah članicah kot poročevalka v zvezi z vprašanji nadzora moram reči, da sem prav šokirana, ko pogledam, kakšna je realnost, kako pravzaprav to zgleda. Mi smo zelo dosti govorili o ceni tveganja. E, to je. Uh, upali smo, da bomo s tem prilagodili zadeve realnosti. V nekaterih državah članicah to funkcionira. Torej, jaz sem mnenja, da pa je potrebno upoštevati, kakšen je način razmišljanja o tveganju v posameznih državah članicah. Mogoče bi morali imeti bolj stroga pravila, E, namreč opredeliti, kaj je tveganje. E, zdi se mi, da za številne inšpektorje je zelo težko, da razlikujejo med tem, kaj je sorazmerno ne nevarno in kaj je izredno nevarno. Jaz tu zdaj govorim o točki 20. Če pa prejdem na 22, moram reči, da tega ne razumem čistočno ne vem, zakaj pravzaprav gre, ampak bom že ugotovila, je sigurno v redu. In zadnja eh, stvar, izkoščeno meso. Zdaj ne vem, a naj se smejim ali naj očem. Mi živimo v sistemu, v katerem mečemo proč vsa živila. V moji državi vsak človek vrže proč 50 kil živil, ki bi jih lahko pojedel in to v četrtletja. To je ja grozno, to nima nobenega smisla, absurdno. Kakšen sistem je to? In kje je zdaj potreba po izkoščenem mesu, da se vse dobi v sistemu, ko se že tako dosti živil meče proč. Tu zahteva, da je potrebno vse označiti, kdo še potrebuje odpadke, če mečemo proč živila, ki bi jih lahko mirno pojedli. Drugače pa lahko rečem, da pod, bomo podpirali vse z eno malim vprašanjem in sicer pri številki 20, eh, to bi hotela, da gre še mal dalje, kontrola kontrole pravzaprav. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše izvajanje, za vaš prispevek, gospod Nikolson. Hvala, gospa predsedujoča, najprej pozdravljam poročilo, ki ga je pripravila poročevalka Dagmar, že nekaj časa poznam in ona je strokovnjakinja za to temo, že zadnjič je pripravila poročilo o BSE in mislim, da nihče ne dvomi o kakovosti tega poročila, ki ga obravnavamo danes mislim, da poročilo predvsem povdarja to, da moramo na vsak način preprečiti to, kar se je v preteklosti zgodilo. E, mislim, da vsi pozdravljamo ustrizne eh, ukrepe in mislim, da ne smemo se preveč za nas zanesti eh, sami nase. BSE se lahko spet pojavi, ta nevarnost obstaja. Mnogo, kar piše v poročilu, podpiram, ampak imam določene zadržke, kar zadeva eh, odpravo te prepovedi. Mogoče zato, ker. Eh, smo pač v Združenem kraljestvu to doživeli in veliko živali je bilo prizadetih zaradi te bolezni. Torej, in če bi se to ponovno pojavilo, torej jaz razumem določene pritiske, eh, ki smo jim izpostavljeni zaradi stroškov krme, ampak moramo se vprašati, ali je to edini naš odgovor na primankljaj na področju beljakovin. Moram reči, da imam nekatere pridržke, da bi šli po tej poti. Če bi se za to odločili, potem, torej, da se ponovno uvedejo beljakovine, eh, ne pražokovalci, in o tem se je tudi že v preteklosti razpravljalo, potem je zelo odvisno od tega, kako bomo to predstavili javnosti, kajti uh, javnost, ne vem kako je v drugih državah, ampak pri meni v naši državi je tako, da bi javnost bila proti uvedbi tega v, uh, kot dodatka krmi. Uh, kar je bilo reč, rečeno o izkuščenem misu, jaz res tudi ne vidim nobene potrebe uh, Potem, tako kot je povedala govornica pred mano, mislim, da gre predvsem za to, da se uh, gre predvsem za dobičke in uh, interese nekaterih, da bi povečali dobiček. Želim biti tudi malo provokativen. Mislim, da je eden največjih problemov ta, da EU predvsem ima zelo visoke zahteve glede licenc pri uvozu soje iz ZDA in uh, iz uh, Južne Amerike. Ampak dobro, to bi tudi bilo mogoče uh, problematično, kar zadeva tolerance. Torej, če si ogledamo to, kar se je zgodilo, skandal z dioksinom in to se je zgodilo na mojem območju in to prihaja vedno od tistih ljudi, ki pač kršijo pravila, ki uh, in ko jih kršijo, potem se ne razumejo, zakaj prihaja do takšnega vznemirjanja. Torej, mislim, da moramo ostati pri visokih standardih v Evropski uniji. In lahko podprim, podprem veliko v tem poročilu, ampak mislim, da moramo biti zelo previdni, predvsem previdni, kako bomo to predstavili eh, potrošnikom. Hvala. Euh, Najlepša hvala. Dagmar. Hvala. Zagotovo bodo tudi kolegi iz komisije hoteli k temu nekaj dodati, ampak zaenkrat bi odgovorila na to, kar smo slišali do sedaj najprej uh, zadeve, ko, o katerih je govoril gospod Šnelet. Dvig eh, starostne meje več kot 72, o tem ni treba odločati več, to je odločeno. Jaz sem v svojem poročilu uh, napisala samo, da je dobro, da je komisija preveč razumna in korektna, da bi to naredila, ne da bi vprašala parlament. Ampak na kar moramo pozoriti je, da nadaljno povišanje starostne meje, da je to treba zelo previdno delati. In eh, kar zadeva program nadzora BSE, je zagotovo to še nadalje pomembna točka v Evropski uniji. Dejansko pa je zadeva tudi emocionalna, kar je rekel gospod Nikolsen, gre bolj v smer emocij in sem sodi zagotovo tudi eh, nadzor. Zato je potrebno, da vsako leto eh, obravnavamo ta program, eh, eh, da pogledamo, kaj eh, se dogaja in da kar zadeva nadaljno povišanje starostne meje, da je to možno le, če v naslednjih letih eh, se ugotovi, da je primerov vedno manj. Eh, ni eh, dosti, ampak jih je 97 bilo leta 2009, eh, več kot deset let po eh, epidemiji, torej največji razširjenosti BSE-ja. To tudi ni tako malo, mogoče nekaj eh, glede vprašanja prepovedi eh, krmljena in o tem je bil tudi govor, tudi gospod Nikels je nekaj rekel. Jaz nikoli nisem podpirala te prepovedi, jaz sem bila vedno proti. Meni se je zdel to vedno akcionizem, s katerim zadovoljujemo javnost. Mogoče je bilo to v danem trenutku dobro, ampak eh, moramo tudi eh, eh prejiti na racionalnost v danem trenutku ni nobenega razloga, zakaj bi vse jedi, to se pravi živali, ki dejansko jedo vse, zato se tudi tako imenujejo, zakaj te živali ne bi smele pojesti enega kosa neke druge živali, kar v naravi delajo. E, in E, mogoče zadeve, ki jih jaz ne bi jedla, zato ker so premasne pri svinjah, naprimer. Ampak, e, če pogledamo, obstajajo klavnični odpadki, nekateri reče, to ni estetično, ampak vsebuje beljakovine. Zdaj, ali si lahko privoščimo, da se temu odpovemo, da gospod Nikl si je rekel, da razume pritisk. Ampak tu ne gre za ekonomski pritisk. Vprašanje je, ali je moralno, da se tega ne uporabi. E, uporabi, razumno uporabi. Meni se zdi, jaz sem bila vedno prepričana, da moramo to narediti. Jaz eh, upoštevam vidike kanibalizma, ki, je, ki je bil omenjen, že pred leti je bilo to zapisano v enem poročilu in potem je bilo to eh, prevzeto v poročila gospe Polsen in Šnelhorta. Gospa Polsen je vprašala nekaj v zvezi s tem, kako lahko ugotovimo, od katere živali pride. In tu bo zagotovo komisija takoj nekaj povedala o tem. Obstajajo metode, ki to omogočajo v Evropski uniji, da se to ugotovi. Mm, PCR metoda. E, kaj se za tem skriva, to nam bo zagotovo mogoče Fondaj povedal. Ampak na vsak način obstajajo te možnosti. In v svojem poročilu sem napisala, da eh, ta odprava prepovedi mora biti povezana z, z novo metodo ugotavljanja eh, beljakovin. To je pravi, da je lahko ugotovimo, odkje beljakovine prihajajo. Kar zadeva tolerančne vredne, mejne vrednosti, jaz nisem tako histerična, da bi rekla, prežvekovalci, ki so rastlino jedi, ne jedo nobene e, živali, niti e, črvov v naravi, seveda to požejo. In od tega ne nastaja encefalopatija. To je nastalo zaradi uh, zdrobljenih uh, ovčjih glav, naprimer, s katerimi so jih hranili. Eh, torej, kar zadeva mejne vrednosti, kontaminacija okolja, tu že obstajajo predpisi, tu že obstajajo mejne vrednosti za krmila. Uh, ptiči, miši in tako dalje. Mi smo zelo dolgo razpravljali o ne e, prostovoljni eh, kontaminaciji. Mi pa govorimo zdaj o eh, živalskih beljakovinah v e, krmi. E, tu e, ne smemo zdaj tega napadati, ker to obstaja en projekt, ki bi na ta način lahko uničili. Obst, jaz, veste, da sem pripravljena na kompromis, ampak mislim, da tu tega ne bi smeli narediti. To bi bil signal za to, da lahko obstajajo te tolerančne mejne vrednosti in to bi bilo narobe. Potem bilo je rečeno, da uh, je gospod Rehard proti eh, kohorta. Torej to je nekaj, mi vemo, da je na čreda, kjer obstaja BSS, obstajata dve možnosti. Celotno čredo se Eh, za okolje, eh, meso se ne more uporabljati ali pa država članica da zahtevo, da živali živijo eh, in da dajo mleko in tako dalje. Če rečemo, komisija razmišlja o tem, da bi morali imeti tudi možnost, da pridemo na dnevni red in rečemo, da Eh, en primer BSE-ja, nima nobene veze, ostale živali bomo testirali in če je test negativen, potem eh, tu ni treba nič narediti. Jaz tega ne morem sprejeti. Meni se zdi, če po pravici povem, da je to, rečemo, hrabro od komisije ali pa provokativno. Eh, jaz ne vem, kaj misli komisija, kako bo to javnost razumela. Predstavljate si naslednje leto, ena čreda v, na Turinškem ali pa kjerkoli v Nemčiji. Imam primer BSE-ja. Zdaj si pa predstavljate, kaj se bo zgodilo. Torej, jaz mislim, če ena država članica je mnenja, da bo pustila, Eh, živali pri življenju, ampak to meso predelovati naprej in ga uporabljati tudi za krmo, mislim, da to ne gre. Eh, zato je 67 primerov na leto preveč. Mogoče 2013, 2014, 2015, ko bomo imeli dva primera, tri primere, da bo to možno, Ampak jaz mislim, da zaenkrat zato ne boste dobili večine niti v državah članicah. Gospod Šnerer je rekel nekaj v zvezi z dioksinom. Jaz ne govorim o dioksinu, ki je slučajno na poli, temveč o dioksinu v ribi moki. E, o že leta, gospodu Fišlerju sem to že e, kritizirala tu ni bilo to odločeno glede na varnost zdravja ljudi, temveč eh, so bili eh, ekonomični razlogi, da so se eh, te vrednosti opredelile. To bi bilo treba preveriti in sicer preveriti v tej smeri, ali ribja moka Z večjo vsebnostjo dioksina se lahko e, uporabi kot krmilo za ptice, naprimer ali kaj drugega. E, ali pa bi bilo potrebno to mejno vrednost znižati. Meni se zdi, da je to nujno potrebno. E, gospod Šnelhart in gospa Paulsen sta spraševala e, v zvezi z točko 22 in bioplini. Lahko si predstavljate, po 14 letih dela eh, na področju BSE-a, o tem vem zelo dosti, ampak tu tudi ne vem čistočno. Govorila sem številnimi kolegi, tudi bivšimi kolegi v Evropskem parlamentu, ki so tudi kmetovalci. In eden od eh, teh je bil tudi predsedujoči odbora za kmetijstvo. In eh, oni so med opozorili na to in zato sem to vključila, da moramo biti enotni, kar zadeva eh, higijenske eh, predpise. In na to sem se tudi nanašala v tej točki. Če bi imeli tu stroge predpise, eh, če bi za živalske beljakovine imeli stroge predpise, potem moramo uh, iste predpise uporabili tudi za to, če se to spreminja v bioplin. E, ker e, potrebna je sterilizacija in v teh e, napravah za pridobitev bioplina pa imamo samo 70 stopinj. Ne vem, če je to dovolj za sterilizacijo. Bilo je opozorjeno še enkrat za prepoved kamnibalizma, s tem se strinjam. Eh, bil pa je govor tudi o dva, točki 20. Tu eh, v zvezi z dioksinom in tu sem govorila o nadzoru. Nadzor živil, eh, to je predpisano in treba, morajo to uporabljati tudi v državi članica. Jaz sem to še enkrat to vključila, namreč da eh, pozivamo države članice naj te predpise ne samo uveljavljajo, temveč jih tudi eh, nadzorujejo in po potrebi tudi okrepijo. Nekatere države članice preredko kontrolirajo dioksin. Eh, zato sem torej to eh, točko vključila v to. Jim, Jimmy. Jim ti si govoril predvsem o prepovedi krmljenja in to tudi razumem, ampak kljub temu mislim, da je to pravi čas, da to storimo. Rekl sem, da so emocije nekaj zelo lepega, ampak eh, pri zakonodajne nas ne vodijo samo čustva. Če ne bomo uporabili beljakovin iz zaklanih živali, potem je to neracionalno. Sicer imate prav, Eh, problem predstavitve javnosti je zelo pomembna stvar. Torej, jaz to vem, da je to že problematično v tej hiši in seveda tudi na vzven, ampak kljub temu moramo reči, naprimer, pol prašiča ali tudi piščanca je enostavno odpadek in se to ne uporabi. Ali to res, tako, ali to res želimo? Torej, na eni strani to trošimo, na drugi strani pa kupujemo gensko spremenjeno in gensko nespremenjeno sojo po dragih cenah na svetovnem trgu. In tudi to še ni zadostna beljakovinska vsebnost za krmo za živali, kar zadeva mehansko izkoščeno meso. Uh, to, tega se lahko samo dotaknemo oziroma pač državam članicam rečemo, kaj je naše mnenje. Torej, soja, vem, da je soja pomemben del v prehranski verigi, predvsem za ne vse jede, to vem, ampak to pa ni edina stvar in nimamo dovolj oljnih rastlin v Evropski uniji in če bi jih uporabljali, potem jih sedaj uporabljamo za biogorivo. Uh, oziroma za agrogorivo, da to tako imenujem. Torej, in mislim, da se to še slabša in potem so omejitve pri krmi živali še večje. Tudi to moramo ljudem povedati in moramo jim povedati, da dokler eh, pač jeste meso, ne glede iz katerega vira, se morate zavedati, da so te živale živali. Torej, vsi si želimo, da bi te živali eh, imele dolgo zdravo življenje na prostem in tako naprej, ampak morajo se hraniti in dlje, ko živijo, več rabijo krme. In to si seveda želimo v Združenem kraljestvu v Nemčiji prav tako in zato po moje ni možnosti, tudi če imamo več eh, soje, bodi si gensko spremenjene ali ne, nam to še ne pomaga. Hvala vsem. In prepričana sem, da bo, ko misija še imela neke komentarje, ki nas bodo razsvetlili. Hvala. Sedaj dajem besedo gospodu Bukeju iz komisije. Thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Vesel sem, da lahko zdaj spregovorim. 25 let je minilo, odkar smo diagnosticirali prvi primer v Veliki Britaniji. In veseli smo, da smo dobili poročilo gospe Rodberend in da ne kritizira preveč našega dela. Mi uh, večino uh, sklepov, gospe Rodberen, podpiramo. Na hitro vam lahko povem, če bo za kakšna vprašanja, uh, bom na njih odgovoril. Najprej vprašanje nadzora drži, da smo predlagali ukrepe, da bi zmanjšali število testov in povečali tudi starostno mejo. Mi bi hoteli uvesti en sistem, ki bi nam omogočal, da eh, to bolezen eh, ugotovimo predvsem pri živalih, ki eh, umrejo na kmetijah. Torej, v primerih tveganja 2010 smo imeli 35 primerov, samo 9, 97, to se pravi, 67, to se pravi, da se številke znižujejo in mi upamo, da bomo prišli do ničle oziroma zelo malega števila. Pri tem je treba razmišljati, da obstajajo tudi spontani primeri degeneracije eh, možganov ampak kar zadeva eh, prenos z živalsko moko, ne bo eh, dolgo trajalo, ko bomo lahko to v celoti izločili. Mogoče obstajajo živali, ki so bile inficirane predolgo časa in v številnih primerjih, torej deset let je že minilo, odkar imamo to prepoved eh, krmljenja z živalskimi proteini. Z Mm, zagotovo in so pomembne prenadzor antemorte, torej eh, da eh, vendar eh, raziskovalcem zaenkrat še ni uspelo, da bi to lahko izvajali. Potem kar zadeva krmljenje s predelanimi živalskimi krvine, tu se strinjamo z poročevalko, mi smo rekli že, da za nas nikako ne pride v poštev, da bi prežekovalce hranili z živalsko moko. Mi smo katastrofo bes. Eja, v 90-ih letih smo imeli letno po 30 tisoč primerov in ne bi hoteli, da se to ponovi. Jaz podpiram oziroma potrjujem to, kar je rekla gospa Rodberen, namreč da konec 2011, druga polovica, bojo laboratoriji uspeli, da predlagajo test, nove teste, ki nam bodo omogočali, da razlikujemo posamezne vrste beljakovin. Torej, naprimer, Eh, svinska moka za e, eh, perjad in obratno. Te, torej, to zaenkrat ni možno, dokler teh testov nimamo in dokler testov ne bomo imeli, se s tem tudi ne bomo strinjali, torej tega ne bomo odobrili. Potem seveda je treba nadzorovati tudi uvoz eh, s parametrom 133 minut, 20 minut 30. ribari, torej to so kriteriji, ki jih morajo izpolniti. Potem SRN, tu se ne bomo pridružili eh, eh temu, kar eh, z, predlaga eh, mednarodna organizacija za eh, kužne bolezni. Eh, torej, ne smemo smatrati, da je, so vse eh, odpadki eh, na vsak način nevarni, to moramo eh, to razlikovati, torej ne vse, ni vse nevarno, vendar nimamo še dejanskih znanstvenih raziskav, tako da ne vemo čistočno, kaj, kaj, kje je prava resnica tu gre zagotovo za velike izgube, tudi količinsko, če tega ne uporabljamo. Potem, kar zadeva raziskave, tu bomo lahko izhajali iz tega, da pri kozah bomo imeli eh, rezistenco, pri ovcah to že obstaja, kar zadeva. Koze pa bo verjetno nekoč tudi tako daleč, da bomo lahko ugotovili genetsko rezistenco. Tu zdaj potekajo preiskave na Cipru. Rezultate pričakujemo v letu 2012. Pri govedu bo to nažalost dosti težje. Tu bi pričakovali genetsko rezistenco tako, da bi imeli potem tudi možnost križanja živali. In eh, da bi dosegli, da mlade živali eh, obsta, postanejo rezistentne. Eh, tu seveda obstajajo kontrole živil, tu se strinjam z gospod Paulsen, torej te kontrole, ta nadzor ni dovolj usklajen v državah članicah, Eh, kolega iz urada za živila eh, ugotavlja, da države članice izvajajo nadzor, ki ni zadosten. Eh, tu gre seveda tudi za vprašanje eh, zdravja živali, potem sredstva za zaščito rastlin, pa gastronomija, torej celotna ta veriga kjer bi bilo treba izvajati nadzor. Seveda je to tudi vprašanje finančnih sredstev. Večina držav članic nima sredstev na voljo, nekateri imajo zelo malo sredstev, kot naprimer Grčija, eh, Portugalska in Španija. In seveda to vpliva tudi na pogostnost eh, nadzora eh, v, pri prehranski verigi. Evropsko sodišče je večkrat govorilo o programih eh, šolanja, mi imamo svoj lasten program, eh, kjer sodelujejo tudi države članice in kjer jih mi opozarjamo na pomen in nujnost teh, na, tega nadzora. Kar zadeva BSE, Takratni komisar Brni je rekel v začetku leta 2000, da je treba bolj pritisniti na države članice, da bi bilo treba intenzivirati nadzor in v, v starih državah članicah je na ta način tudi uspelo, e, da so uvedli zelo stroge kontrole. Kar zadeva dioksin v ribi moki, pri ribi moki imamo zelo stroge mejne vrednosti eh, v zvezi z dioksinom, torej najbolj stroge vrednosti in to preverjamo na osnovi različnih znanstvenih ugotovitev. Eh, poseben problem je v Baltiku in to je znano. In mi zasledujemo z veliko pozornostjo ta problem dioksina. Pred kratkim, konec 2009-2006, smo imeli ta eh, škandal v Nemčiji, čeprav Eh, izvor še ni čist jasen, tudi eh, na sodišču še ni bilo zelo jasno ugotovljeno, imamo pa zelo stroge predpise. Problem je samo, da eh, sistemi za dekontaminacijo različnih ribjih proteinov obstajajo, da je rib, predvsem za ribje olje, ampak za ribjo moko še ne obstaja postopek za dekontaminacijo, se pravi za odstranitev dioksina, tako kot je možno to pri ribjem olju. In tu je seveda problem. Mi pa vemo, da ribja moka predstavlja pomemben vir beljakovin. Čeprav po vsem svetu se izhaja iz tega, da ribištvo za pridobitev krme ni nujno eh, v skladu z trajnostnim razvojem. Mi se ukvarjamo zdaj z to ribljo. Eh, moko, eh, torej to naj bi bila krma ne za preživljalce, temveč za druge vrste. Eh, bil je govor o soji, ki jo uvažamo iz Severne in Južne Amerike. Potem, kar zadeva kohorte, mi smo ugotovili, Skušali smo uvesti en sistem eh, za kohorte živali, eh, ki, so, eh, ki imajo besi. Za enkrat nismo zato, da se na veliko kolje črede, če se pojavi en primer. E, to, ta izvzetje naj bi veljalo predvsem za e, krave moznice, ker preko mleka se to ne prenaša, bilo je predlagano, da se potem te živali lahko uporablja tudi za človeško hrano, če se izvedejo vsi potrebni testi. E, ker drugače bi prišlo do tega, da bi se krave moznice potem eh, klalo pred koncem njihove eh, dobe eh, proizvodnje mleka. In tu gre za manjše število živali, ki so prizadete, potem kar zadeva eh, izkoščeno meso. Vi vemo, da je to pomembna tema za gospod Berend. Mi imamo tu drugačno mnenje, ki bi ga hotel pojasniti. Mi skušamo. Eh, kvantitativno zmanjšati obseg eh, odpadkov. Tu gre za živila, ki se uničujejo, ki so primirna za človeško prehrano, tu je problem revščine in trajnostnega razvoja in pa tudi vprašanje reciklaže. Zagotovo pomeni strganje zadnjega eh, preostanka mesa z kosti. Eh, stvar, ki nima velikega smisla, zato ker v tem tudi ni zelo dosti proteinov, čeprav je to na vsak način primerno tudi za človeško prihrano. Pri eh, perjadi smo, perutnine smo eh, imeli stroge predpise, pri svinjak je to eh, manj pomembno, pri govedu je to prepovedano. Ampak Eh, na vsak način je to vir proteinov. In mi ne bi hoteli, da pride do tega, da bi ti proteini enostavno zginili. V petinštirideset odstotkov eh, obsega pri klavni živini se lahko uporabi za človeško hrano, preostanek pa za živalsko hrano, oziroma se uporabi na drug način, kompostira kot eh, gnojilo ali pa se zadeve odstrani z sežiganjem. 55 odstotkov to je dosti. In če bi nam uspelo, da bi povečali uporabni del še za nekaj odstotkov in s tem sicer ne bi dali visoko vrednega mesa potrošnikom na voljo, ampak na vsak način dobre proteine, eh, kar bi lahko predelali v klovase, se mi zdi, da je to dobro in zato mislim, da nima smisla, da prepovemo uporabo izkoščenega mesa. Jaz yes, mislim, da je to pomembno, to je tudi ekonomsko pomembno, dosti tega mesa se izvaža, gre v tretje države, ki to izkoščeno meso dobijo po nizki ceni, ampak če vidimo, kakšna je tega količina, je to zagotovo tudi pomembno za naše gospodarstvo. Gospa predsedujoča, to bi bile moje pripombe. In ob koncu bi hotel gospe Rodberen še enkrat čestitati za njeno poročilo. E, torej, eh, tudi mi se pridržujemo tem čestitko, eh, čestitkam, gospa Rodberen, hočete še kaj povedati? Eh, ja, v zaključku te diskusije razprave bi povedala, da se to seveda zahvaljujem. To ni samo po sebi omejeno v našem odmoru. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci za prvo povratno informacijo, za prvi feedback in veselilo bi me, če bi lahko v naslednjih tednih organizirali tudi konkretno srečanje, kar pa seveda ne pomeni, da sem enakega mnenja z gospodom Belijem, se zlasti kar zadeva kohorte. Tukaj mislim, da bi si lahko zadeve še enkrat ogledali, kako postopati naprej Mislim, da čez leto ali dve se bi mogoče lahko spet vrnili na to temo. Ko se bo število primerov zmanjšalo, bi bilo možno spet o tem debatirati. Kaj ti možnost uporabe kravmoznic, ta možnost obstaja že danes, gospod Bidle. Torej, tukaj ni potrebno zakonodaj spreminjati, lahko rečemo, da naj ti posamezniki pač dajo vlogo, če tega ne želijo, če tega noče, je to njihova stvar. Torej, v tem vprašanju se z vami ne strinjam. Eh, tudi kar zahdeva izkoščičeno meso, nisem vašega mnenja. Dobro veste, da v času izbruha BSE-ja je bil s tem povezan dokaj, dokaj velik rizik, dokaj visoko tveganje. V času eh, primera, veliko primerov BSE-ja smo pri veliki večini žival lahko, živali lahko celo prodajali kosti. Eh, tudi pri živalih eh, druge, v drugi starosti je bilo možno uporabljati tudi še druge, druge eh, dele. Torej, zaradi tega je tudi bila starostna meja nekoliko dvignjena. En izmed razlogov je tudi ta, da pri izkoščičenem mesu lahko vedno znova pride tudi do poškodbe kosti. Torej, izkoščičeno meso lahko vsebuje dele ali eh, kostni mozek. Torej, gospod Budele, povejte, da to ni nič takega, če pri pridobivanju izkušenega mesa poškodujemo kost in iz, se izloči kostni mozek, to je nekaj samo po sebi omejenega, to je treba vzeti na znanje. In gospod Budele, spoštujem vaše gledanje, vaš pogled na stanje na trgu zaradi prodaje tega izkušenega mesa, ampak če to res igra takšno pomembno vlogo v izvozu, se s tem vsekakor ne morem strinjati. In če bi uveljavili pravilo označevanja in bi tam na izdelku pisalo, ne, da gre kar za neko, nek kos neke šunke ali karkoli, ampak da bi pisalo izdelano iz, iz koščičenega mesa oziroma mehansko skočičenega mesa ali nekaj podobnega, da bi ljudje dejansko to razumeli, jaz mislim, da bi tole redki kupili če bi to označili. Komisija želi namreč tudi veliko drugih stvari označiti in to čisto sprede na, na, na, na prednji strani. Potem mislim, da je treba tudi tukaj stvari ustrezno označiti in problem se bo rešil samo od sebe. Torej, resnično menim, da ta odpadek eh, ni primeren za človeško prehrano. Lahko predelujemo zadeve v živalsko moko, tiste dele, za katere je to dovoljeno, eh, ampak ne kosti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 v odboru 21. maj in Julija se bo o tem glasovalo v plenumu.